Okay, friends, uh, we start the meeting. Dragi prijatelji, drage prijateljice, predlagam, da začnemo. Kakor vsi veste, smo v novem mandatu. V tem odboru je veliko novih poslancev in zato smo povabili v našo sredo direktorje štirih agencij, agencij, ki obravnavajo vprašanja, ki zanimajo nas tukaj v odboru za zaposlovanje. Predlagam, da jim prisluhnete. Slišati želimo, s čim se trenutno ukvarjajo, kaj so prej počeli in kaj želijo doseči pri svojem delu. Imeli bomo predstavitve agencij, začeli bomo z gospodom Jamesom Kaleho, on je direktor Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja. Kratica je CDFOP, mislim, da jo vsi dobro poznate. Za njim bomo prisluhnili drugim predstavitvam, na to pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Gospod Kaleha, Izvolite. Deset minut. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala za povabilo. V veliko veselje mi je, da sem tukaj. To je eno tistih zasedanj, kjer čutim, da sem blizu evropskim državljanom, kajti vi dejansko predstavljate evropske državljane in mi delamo za evropske državljane, zato mi je v velik privilegij, da lahko danes nastopam pred vami in da spregovorim o našem delu, o delu našega centra. Govorimo o zaposlovanju in zaposljivosti. Govorimo tudi o prehodu od šolanja do upokojitve. Naša agencija je ena najstarejših, kakor Eurofound. Ustanovljeni smo bili leta 1975, do leta 1995 smo bili v Berlinu, na to pa je bil sedež prenesen v Sulun. Tam se še vedno nahajamo naš proračun znaša približno 80 milijonov evrov, zaposlenih je 123 ljudi. Oblikovala, oblikovane smo bili z uredbo sveta 300 skozi 37. Želimo zagotoviti usposabljanje, ki je relevantno za trg dela. To je nekaj, kar potrebujemo danes v Evropski uniji. Torej, kot agencija dejansko poskušamo zadeti pravno ravnotežje med spretnostnimi kvalifikacijami in zaposljivostjo. In ukvarjamo se z vprašanji, ki so vedno v središču našega programa. Namreč, kako lahko združimo visoko usposobljeno delovno silo z ustreznim oblikovanjem delovnih mest, kako lahko povečamo udeležbo v vedno manjšem in vedno starejšem trgu dela In tretje vprašanje je, kako lahko usposabljanje pripomore k zaposljivosti in k zelenemu gospodarstvu. CDFOB torej predstavlja neko stičišče med usposabljanjem in trgom dela. Dejansko imamo tri prednostne naloge, na katere, katerim se posvečamo. In sicer posodabljanje poklicnega usposabljanja, opolnomočenje posameznikov in tudi prehod, tudi v odrasli dobi ali kasneje v karieri posameznika. Poleg tega pa tudi analiziramo spretnosti in poskušamo napovedati, kakšne bodo potrebe na trgu dela v prihodnih letih. Neodvisna ocena CDFOPA leta 2013 je ugotovila, da je naše delo kot eh, delo Agencije Evropske unije visoko cenjeno tudi zunaj Evropske unije same. Smo vodilni center, kar zadeva okvire kvalifikacij, prav tako pa smo vodilni na področju raziskav in preučevanja spretnosti. Obenem izpolnjujemo tudi vidik usposabljanja pri Evropski uniji, ko govorimo o usposabljanju in zaposljivosti. Zonanja ocena je prav tako ugotovila, da ne podvajamo dela drugih agencij v Evropski uniji. Naše delo je torej uporabno na več področjih. Naj vam podam samo, naj vam podam samo nekaj primerov. Od leta 2005 smo imeli 96,6 milijona obiskov na spletnem portalu. 42 milijonov evropskih državljanov si je preneslo in uporablja življenjepis Europass. Lani smo bili 100 73 krat navedeni v evropskih dokumentih, to predstavlja 12 odstotno povišanje. Leta 2013 je bilo objavljenih in prenesenih več kot 7600 oziroma 636 publikacij in 17 tisoč publikacij si je ogledalo, eh, so si ogledali ljudje v Evropski uniji. In to je samo nekaj številk, ki vam lahko povedo, kako priljubljen je naš portal. Glede na to, da imamo tako obsežen portal, lahko rečem, da je to zelo pomembno. Po drugi strani pa je zelo pomembno tudi sporočilo, ki ga CDFOP posreduje državam članicam. In sporočilo je popolnoma jasno. Potrebujemo poklicno izobraževanje, ki je privlačno, vključujoče, dostopno in prošno. Proces se je začel leta 2002 in z Evropsko komisijo ta proces spremljamo zelo natančno. Gre za Kopenhavnski proces. V, v sporočilu iz Bruža leta 2010 smo zadeve nekoliko natočne opredelili in želimo zmanjšati osip v šolah, želimo zagotoviti, da bi vedno več ljudi sodelovalo v vseživljenjskem učenju in to je tisto, kar delamo tukaj v Solunu. Ne gre samo za publikacije, dejansko zbiramo socialne partnerje, združujemo države članice in skušaj poskušamo doseči cilje, ki so navedeni v dokumentu dokumentu, ki so ga sprejeli tudi ministri za izobraževanje leta 2010, to je tisto sporočilo iz Bruža. Ob teh procesih, ki bi lahko bili tudi bolj uspešni, če bi vi, evropski poslanci, spodbujali države članice, da še bolj izkoriščajo načela, navedena v sporočilu iz Bruža, In če bi države članice izkoristili tista orožja, ki, orodja, ki jih imajo na voljo, zato da ustvarjajo sinergije in da zagotovijo proces reform na, po, na področju poklicnega izobraževanja. Naprimer, okvir evropskih kvalifikacij. Morda ste ga nekateri že uh, spoznali, ali Europas, ali Evropski sistem kreditov za usposabljanje, ali potrebovanje neformalnega in formalnega izobraževanja, ali zagotavljanje kakovosti pri izobraževanju. To so vsa priporočila, ki jih je parlament sprejel v zadnjih letih. Ampak eh, koliko se to dejansko uporablja, ne vem. V nekaterih državah to se uporablja, ampak sam bi vas prosil, da države članice bolj spodbujate k temu, da ta urodja izkoriščajo. Ponavljam, to so pomembna urodja, ki zagotavljajo preglednost, zagotavljajo primerljivost med državami članicami, okrepijo eh, dostopnost, kakovost poklicnega izobraževanja. Izobraževanje je bolj atraktivno in to omogoča državljanom, da so bolj mobilni na notranji ravni in v državah članicah. Še eno področje analiz je tudi naslednje. Kaj se dogaja na področju karjer in prenosa? To sem že omenil, namreč vprašanje vseživljenjskega učenja. Kako lahko pomagamo eh, državljanom, da bodo ostali zaposljivi? Ne gre samo za dostop do trga dela. Države članice spodbujamo, da začnejo izvajati programe vajeništva ali programe izobraževanja. Naslednje leto bomo sprožili program o stroških in prednostih vajeništva, še posebej za MSP-je in po vseh državah članicah. Mislim, da sem se na konferenci v Švici naučil naslednje. Bolj kot eh, podjetja in MSP-ji usposabljajo ljudi, bolj lahko vidijo koristi od tega. Manj kot se izvaja izobraževanje, bolj se štejejo stroški. Mislim, da bi morala naša podjetja to sporočilo vzeti zelo resno. Seveda, če obravnavamo CDF kot inštitucijo, potem predlagam, da zbližamo delo nas in vas. Agencija sama je neodvisna agencija na evropski ravni. Ampak eh, ne gre le za to. Želel bi si videti, da bi ta agencija postala bolj medsebojno povezana z vami, z vašimi načrti in z vašim delom v prihodnih letih. Mislim, da izvajamo proračun, ki ga dobimo od Evropske unije. Ta proračun izvajamo zelo učinkovito. Lani smo izkoristili 99,5 odstotkov sredstev, vendar želimo si več sodelovanja z Evropskim parlamentom, želimo si več sodelovanja z državami članicami, kajti šele, ko pridemo v stik z osnovo družbe, lahko vidimo, kaj je treba še storiti, zato da izboljšamo zaposljivost državljanov. Zato vam povem, da smo mi Evropska agencija, ki skrbi za to, da bomo pomankljivosti spremenili v prednosti na področju kvalifikacij in zaposlovanja in želimo okrepiti prednosti držav članic želimo poskrbeti, da bodo te prednosti trajnostne. Mislim, da imamo več uspešnih modelov. Vidimo lahko, kako je usposabljanje preoblikovalo gospodarstva. Tam, kjer je poklicno izobraževanje dobro razvito, je stopnja brezposobnosti, še posebej med mladimi, nizka. Če je stopnja poklicnega izobraževanja nizka, potem je stopnja brezposobnosti visoka. Zato želimo še naprej opozarjati na to, želimo spodbujati razumevanje tega odnosa, odnosa med poklicnim usposabljanjem in stopnjo brezposobnosti, prav tako želimo ugotoviti, kakšni so najboljši evropski pristopi in kakšna so najboljša evropska načela, zato da se izboljša ta odnos in še naprej bomo seveda služili Evropski uniji in tudi vam in služili bomo kot forum za razprave. Seveda, v središču ostaja evropski državljan. Oseba, ki išče delo. Oseba, ki je marginalizirana v družbi, zato ker nima dela. To je tisto, na kar se moramo osredotočiti in to so naši povdarki. Tukaj bom zaključil, povem vam lahko, da smo pustili nekaj materijala pred dvorano. Lepo prosim, stopite v stik z nami, izkoristite naša sredstva, kadarkoli potrebujete informacije ali dodatne podatke v zvezi z vašim delom, vedno smo vam na voljo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Juar Fernandez Valdez. On je direktor Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Spoznali ste ga že danes dopoldan. Sodeloval je v razpravi o neprijavljenem delu. Izvolite. Hvala lepa. Res je, smo agencija z zelo dolgim imenom, krajša različica našega imena je Eurofound. Na začetku želim povedati, da sem zelo hvaležen, da sem tukaj in da lahko podam predstavitev. Na začetku želim začeti z tem oblakom besed, ki ga lahko vidite. To morda poznate, kaj ti. To so teme, besede, ki se najpogosteje uporabljajo in ki so se najpogosteje uporabljale pri zaslišanjih komisarjev na tem področju. Gre za socialni dialog, za rast in za konkurenčnost. Na to sem želel opozoriti, kajti vse te teme so teme, s katerimi se ukvarjamo mi. Svojo predstavitev želim začeti z nekaterimi primeri in nekaj primeri ugotovitev, ki smo jih eh, uspeli izvleči iz svojih razprav. O tem razpravljate tudi vi tukaj v parlamentu in še posebej v odboru. Začel bom z besedo, ki je v samem središču, to je zaposlenost, zaposlovanje. Verjetno ste že govorili o strukturnih spremembah na trgu dela, uporabljamo orodje, ki se imenuje Evropski, Evropsko spremljanje delovnih mest. Preučujemo neto pridobivanje ali neto izgubo delovnih mest, kajti imamo različna delovna mesta in vidimo lahko, da je bilo največ delovnih mest izgubljenih v sredini plačilnega razreda, pri nizkoplačanih in visokoplačanih delih pa lahko vidimo, da je delovnih mest več. Leto 2015 bomo preučili kompleksnost delovnih mest v zvezi z nalogami. Sedaj pa drugo področje, socialni dialog, to je v središču naših raziskav. Mi se ukvarjamo s tem, komisija sodeluje v našem upravnem odboru in eh, kot CDFOP in OŠA se tudi mi ukvarjamo z različnimi raziskovalnimi programi, ukvarjamo se z vlogo socialnih partnerjev pri evropskem semestru in govorimo tudi o nacionalnih programih reform. In ne preučujemo samo socialnega dialoga, ampak tudi rezultate socialnega dialoga, naprimer kolektivno dogovorjene plače ali kolektivno dogovorjen čas dela. Pri plačah smo v zadnjem času razvili več različnih projektov, naprimer preučili smo, kako plače vplivajo na, oziroma kako kriza vpliva na določanje plač. Tukaj želim omeniti še posebej memorandum o razumevanju v državah, ki so v programu. Informacije so seveda na voljo. Sedaj izvajamo projekt ki se ukvarja s preučevanjem neenakosti na področju plač. Svoje ugotovitve bomo predstavili 12. novembra na delovnem kosilu. In še ena tema, o kateri smo govorili že danes, gre za neprijavljeno delo. Imamo zbirko podatkov o ukrepih za boj proti neprijavljenemu delu. Še ena tema, s katero se ukvarjate, je kakovost in dostop do storitev na osnovi podatkov Eurofounda o raziskavi o kakovosti življenja je ključni element zaupanja naslednji - kakovost javnih storitev. Še bolj pomembno je, kako gospodarsko uspešne so države in imamo več eh, raziskovalnih programov, ukvarjamo naprimer se tudi z nego otrok in s tem, kako se reforme izvajajo. Poskušali smo poskrbeti, da so te reforme bolj učinkovite, ne da bi spodkopali njihovo kakovost. Pri nezaposlenih mladih smo ugotovili, kakšni so stroški stroškov, teh eh, mladih, ki niso zaposleni, niso v izobraževanju in niso v usposabljanju. 162 milijard evrov znašajo stroške. Vse to delamo pri Eurofoundu. Naša organizacija je podobna kot pri CDFOTPU. 150 približno nas je, oblikovani smo bili leta 75, skupaj z CDFOPom smo najstarejši agenciji, uh, Naslednje leto bomo praznovali 40. obletnico in imeli bomo tudi koordinacijo omrežja evropskih agencij. Eno leto bomo mi gostiteli te mreže. Misija je naslednja. To smo navedli tudi v svojem štiriletnem programu. Namreč želimo zagotavljati znanje, zato da pomagamo pri razvoju politik na področju socialne in dela. Želimo torej pomagati vam, zato da boste vi pripravljali boljše politike. To je tisto, kar smo želeli doseči s svojim štiriletnim programom. Preučujemo štiri različna področja. Prvo področje je povezano z udeležbo na trgu dela, drugo je povezano z pogoji dela, želimo, da bi bilo delo bolj trajnostno glede na demografske spremembe. Tretje področje so industrijski odnosi, kajti okolje se neprestano spreminja. Četrto področje pa so standarde življenja in socialna kohezija. Zagotavljamo primerjalne raziskave. Nismo strokovnjaki za situacijo v posameznih državah, ampak lahko zagotovimo primerjalne podatke, s katerimi lahko vi ocenite, kako uspešne so posamezne države. Tri je projekti in tri raziskovalne dejavnosti, ki jih poznamo, so tri raziskave, ki jih izvajamo. Ne samo v državah članicah, ampak tudi na norveškem in v državah kandidatkah. Gre za raziskavo o pogojih dela, tam intervjuvamo državljane, prav tako intervjuvamo menedžerje in podjetja. Obenem imamo tudi omrežje korespondentov, imamo dva observatorija, zagotavljamo najsodobnejše informacije in sicer imamo observatorij delovnega življenja in Evropski center za spremljanje sprememb. Spremljamo pa tudi uspešnost z kazalniki uspešnosti. Tukaj imate nekaj številk, predsednica želi, da zaključim, zato bom to tudi storil. Do oktobra smo pripravili 230, oziroma smo bili navedeni v 230 dokumentih, 55 jih je bilo zelo pomembnih, kajti tam so omenjene ključne politike. Prosili so nas, da pripravimo več kot 110 prispevkov v evropskih eh, dokumentih in zelo dobro izkoriščamo proračun, ki nam je na voljo, prav tako pa izkoriščamo visok odstotek osebja, in uh, vedno smo seveda revidirani in vedno smo uspešni. Samo nekaj primerov, kako ste vi tukaj uporabili naše delo na področju mladih, ste naše ugotovitve uporabili v poročilu na lasno pobudo boj proti brezposobnosti mladih in tudi pri vprašanjih in poročilu o jamstvu za mlade kar zadeva zaposlovanje in socialne vidike gospodarskega upravljanja. Uporabili ste naše znanje pri zaposlovanju in socialnih vidikih vloge in operacije trojke v zvezi z državami v evromočju, kjer se izvaja program, pa tudi v zvezi z evropskim semestrom. Pri prestrukturiranju ste naše delo uporabili pri poročilu o predlogu za uredbo o evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji, prav tako pa pri poročilu na lasno pobudo o obveščanju in posvetovanju z delavci pri pričakovanju in upravljanju prestrukturiranja v Evropi. Sedaj bom končal. Na koncu želim povedati, da poskušamo pomagati politikom. Evropski parlament je seveda zelo pomemben tukaj. Seveda vam lahko pripravimo tudi dokumente na zahtevo, odvisno od naših zmogljivosti, lahko vam pripravimo govornike pri posameznih javnih predstavitvah. Pisarno imamo tudi v Bruslju in eh, ta, Brusli, ta bruselska pisarna je v stiku z Evropskim parlamentom. Z veseljem bomo podpirali vaše dejavnosti v parlamentu. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa še Krista Sedlaček, ki je Evropska, oziroma direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. O tem smo glasovali danes. Izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem tukaj v vaši sredi, še posebej v krogu novega zakonodajnega sklica. Danes bom razložila, kako deluje EU OŠA, kako delamo in kakšne so naše prednostne naloge za prihodnost. EU OŠA je nastala leta 1996 v Bilbao po sklepu sveta. Smo ena od tistih nenavadnih agencij. Sodelujemo namreč Eh, s tristranskim upravnim odborom. Za nas je pomembno sodelovanje eh, z vlado, predstavniki zaposlenih in zaposlovalcev. To je ključnega pomena, saj smo majhna agencija, ki je odvisna od prispevkov in sodelovanja z vsemi deležniki, ki nam pomagajo. Kot sem dejala, je naš upravni odbor tri stranski, tudi strokovnjaki in svetovalna skupina so tri stranski. Obenem pa imamo tudi mrežo kontaktnih točk v državah članicah. To so naši uradni predstavniki na nacionalni ravni, ki jih določijo oziroma imenujejo nacionalne vlade. Te kontaktne točke zagotavljajo sodelovanje socialnih partnerjev in sodelovanja v dejavnostih na nacionalni ravni. Dovolite mi, da se za trenutek dotaknem vprašanja uh, varnosti in zdravja pri delu in pomena tega elementa. Pomembno je pokazati, kakšna je povezava med konkurenčnostjo in varnostjo in zdravjem pri delu. Tiste države, kjer obstaja več uh, težav na tem področju, so manj konkurenčne, tiste, ki imajo bolj urejeno področje zdravja in varnosti pri delu, pa so konkurenčnejše. To je seveda jasno, saj eh, prve ne izkoriščajo v najboljši možni meri svojeg, svojih človeških virov. In na to se mi osredotočamo. Prizadevamo si za to, da so delavci zdravi na delovnem mestu, da niso v bolnišnicah ali pa doma, ker si morajo Eh, vzeti nekaj dni za to, da ozdravijo. Skoraj 4000 smrtnih primerov imamo in 2,8 eh, delovnega eh, človeka mora vzeti kakšen dan bolniške. Poskušamo zagotoviti, dostop do informacij, praktične rešitve, poskušamo zagotoviti tudi dostop do vseh orodij in instrumentov, s katerimi lahko izboljšamo stanje na delovnih mestih. Osredotočamo se predvsem na mala in srednje velika podjetja. Pomembno je, da nikoli ne pozabimo na Eh, varnost in zdravje pri delu, ker je to dobro tako za vas, kot tudi za eh, podjetja sama. Letos je bil sprejet novi strateški okvir, o katerem smo se pogovarjali danes do povdan. Seveda imamo tudi lasna prednostna področja znotraj lasnega eh, strateškega programa, ki ga vedno sprejme naš tristranski upravni odbor. Dovolite mi da na hitro pregledam ta prednostna področja. Prvo področje, anticipacija sprememb, zagotavljanje testev in informacij. Pripravljamo študije na osnovi dokazov, ki so v veliko pomoč zakonodajalcem, kakršni ste vi zbiramo tudi druge dokaze, naprimer strani eh, znanstvenikov, strokovnjakov in s temi podatki lahko izboljšamo stanje na delovnem mestu samem. Osredotočamo se na mala in srednja velika podjetja. Imeli smo prvi SNR, sedaj se pripravlja druga faza. Začenjamo tudi s pregledom stanja v mikro in malih podjetjih v Evropi. Obenem želimo pomagati podjetjem, da se pripravijo na prihodnost. Poskušamo kvantificirati stroške in prednosti varnosti in zdravja pri delu. Vsi se seveda zavedamo tudi uh, moralnih dožnosti, ki jih imamo. Zagotoviti moramo namreč varnost delavcev, obenem pa se moramo včasih spomniti tudi, kakšni so sami stroški naših ukrepov in prednosti naših ukrepov. Imamo tudi program, v katerem se osredotočamo na delovne bolezni, več sredstev namenjamo razumevanju te problematike in informiranju. Tretja prednostna naloga, orodja za Eh, upravljanje na tem področju. Dejstvo je, da številna podjetja preprosto potrebujejo orodja za uh, vsakodnevno upravljanje z varnostjo in zdravjem pri delu. V Bilbao ponujamo takšne najboljše prakse, imamo tudi uh, orodje, ki nosi naziv OIRA, orodje, ki služi ocenevanju tveganja, s tem lahko podjetja sama upravljajo svoje okolje, brez da so odvisna od zunanih strokovnjakov. Ta urodja smo prilagodili državam članicam in posameznim sektorjem. Naša naslednja prednostna naloga je osveščevanje. To počnemo na različnih področjih. Omenim lahko naprimer zgolj našo kampanjo, zato ker nimam veliko časa za predstavitev. To je del našega osrednjega dela. Kampanja, ki jo vodimo, je sedaj največja svetovna kampanja posvečena varnosti in zdravju pri delu. Osredotočamo se na uh, nadzorom, na nadzor uh, nad stresom na delovnih mestih. Vsi ste prejeli tudi nekaj informacij glede tega prejšnji teden. Kampanja poteka tudi na evropski ravni, sodelujemo z multinacionalkami, združeni evropskih socialnih partnerjev in nevladnimi organizacijami. Ne na zadnje, še zadnje dve prednostni nalogi. Prizadevamo si za ustrezno mreženje in organizacijo znanja poleti smo vzpostavili prvi OŠ Viki, s katerim želimo izboljšati izmenjavo informacij in znanja po Evropi. Združujemo številne strokovnjake, ki tako ponujajo dostop do praktičnih informacij. Sodelujemo s kar največ eh, posredniki in deležniki, zato da bi ustrezno prenesli naše znanje na druge. Gospe in gospodje, nekaj bi rada povedala še o projektu, za katerega ste nas zaprosili vi. Namenili ste nam sredstva za pilotni projekt o demografskih izzivih in staranju. Več rezultatov tega projekta pa bomo lahko predstavili v naslednjem letu. Če želimo doseči cilj tri četrtine 20 eh, do 64 letnikov eh, v aktivnem aktivnega prebivalstva, potem moramo začeti delati sedaj. Osredotočiti se moramo tudi na mlade delavce, ki bodo v prihodnosti stari delavci. Če želimo dolgoročne rešitve, potem moramo govoriti tudi o preventivi za to skupino. Govorili pa bomo tudi o drugih ranljivih skupinah, naprimer delavcih migrantih. Naša naslednja kampanja, ki se bo pričela leta 2016, bo obravnavala zagotavljanje trajnosti naše delovne sile. Poskušamo namreč zagotoviti, da bodo ljudje ostali na delovnem mestu vse do um, upokojitve. Vedno smo pripravljeni predstaviti najnovejše informacije tukaj v odboru, če nas boste le povabili. Naslednje leto bomo s, uh, vzpostavili SNR 2 z vašo pomočjo vas bomo lahko obvestili tudi o najnovejšem delu na področju mikro in malih podjetij. Kot sem dejala uvodoma, želimo skupaj z Evropsko komisijo pripraviti končno poročilo, ki ga bomo predstavili na konferenci ali seminarju. Tam bomo govorili tudi o eh, ostareli delovni sili, pripravili bomo nekatera priporočila, ki vam bodo lahko v pomoč pri vaši vlogi zakonodajalca. Končala bi takole. V kar največji možni meri želimo prispevati k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu, kar je pomembno za naša gospodarstva. Imamo informacije, imamo dokaze, še naprej bomo nadaljevali z našim ključnim delom, spodbujali bomo varnost in zdravje pri delu na evropskih delovnih mestih s pomočjo naših posrednikov. Ustrajali bomo pri tem, da je pravi upravni sistem tega področja še posebej pomemben v eh, času krize, saj so prednosti takšne ureditve še večje. Zagotavljati moramo visokokosne informacije in človeku prijazna orodja za vsa podjetja in delovna mesta. EU OŠA si še naprej prizadeva za to, da vsi eh, pridemo iz službe domov varno, da smo varni tudi na delovnem mestu in da smo pri tem zdravi. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa še zadnja govornica, Madeleine Serben direktorica Evropske fundacije za usposabljanje. Izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se vam rada zahvalila za to povabilo. Ne gre zgolj za priložnost, ampak tudi za privilegij in čast. Kolegi so govorili o posameznih elementih njihovega dela, tudi mi bi radi povedali, kaj počne naša fundacija, Evropska fundacija za ospozabljanje ETF. Nas sedež je v Torinu v Italiji. Zgodovinsko leto je to leto 2014 za nas. Ne zgolj zato, ker obeležujemo 100. obletnico Prve svetovne vojne, česar se moramo seveda spomniti, ampak tudi zato, ker v teh dnevih veliko govorimo o pacu berlinskega zidu. V tem trenutku so politiki v Evropi, še posebej v Nemčiji in Franciji, predsednik eh, Mitterrand in Kohl sta se odločila, da je potrebno vzpostaviti agencijo, ki bo podprla tiste države v eh, srednji in vzhodnji Evropi, ki potrebujejo pomoč. S pacem berlinskega zidu je Evropa postala ena. Ta pobuda je torej nastala v tistih časih in agencija je začela delovati leta 1994. Ponosni smo torej, da lahko obeležimo nastanek delovanje sesterske agencije Sedefopa. Nekoč, včasih ljudje pravijo, da Sedefop deluje znotraj Evrope, ETF pa zunaj Evrope politiki so takrat in pri tem se sklicujem na to institucijo, želeli, da si ne želijo političnega instrumenta za, to, za sodelovanje z državami. Želijo si prihodnosti v lastnih državah, zato potrebujemo agencijo na evropski ravni. Toliko zgodovinsko gledano o. Evropske fundacije za usposabljanje. Zakaj smo drugačni? Zato, ker smo edina od teh štirih agencij, ki nima tristranskega upravnega odbora. Zakaj? Vse, kar počnemo, izhaja iz evropske zakonodaje. Če jih oblikujejo spoštovanje vredne agencije in druge institucije na evropski ravni, to pomeni, da naš navdih jemljemo iz tega, kar se dogaja v Evropi. Na ta način jim ne usiljujemo naših mnen in smernic, ampak jim poskušamo pomagati. Za njih smo nekakšen navdih. In z našo pomočjo lahko najdejo rešitve za razvoj človeškega kapitala. Kdo je torej v našem odboru, če ta odbor ni tristranski? Nekateri v dvorani se morda spomnite razprave pred eh, pol drugim letom o prenovi uredbe, ki se je zaključila eh, decembra 2008. Pogovarjali smo se o tem, kdo bi naj sedel v upravnem odboru. In zaključek je bil naslednji. Tam morajo sedeti vse države članice. To je zahteval parlament. Mi pa smo želeli imeti v odboru tri neodvisne strokovnjake, ki ne bi imeli pravice glasovanja, a bi vseeno sedeli v upravnem odboru. In pa še tri opazovalce sodelujočih držav. Z nami je Jan Anderson, ki predstavlja neodvisne strokovnjake. Kaj počne ETF? Tukaj, v parlamentu, ki odloča o proračunu, lahko povem, da naša sredstva izhajajo iz poglavja, ki nosi naziv Globalna Evropa. Počnemo vse, kar želi Evropa storiti na globalni ravni. Želimo ustvariti skupno prihodnost v tem eh, večpolarnem svetu. Leta 2015 90 odstotkov eh, gospodarske rasti ne prihaja več iz Evrope. Zgolj 7 odstotkov globalnega prebivalstva najdemo v Evropi in to prebivalstvo se stara. Še nekaj je pomembno povdariti in sicer, da 50 odstotkov porabe za socialno politiko najdemo tukaj v Evropi. In to jasno pokaže, na kaj se osredotoča Evropa. Ko govorimo o tem, da Evropa prispeva k eh, civilizirani globalizaciji, moramo poštevati ravno ta eh, načela in vrednote - konkurenčnost in socialna kohezija. Vaša odločitev je bila, da Evropa deluje globalno in da je to odraženo tudi v uh, Eh, proračunu. Zakaj potrebujemo ETF, če pa druge agencije že opravljajo svoje delo? Zato, ker imamo dostop do informacij povsod. Ampak pomoč pri spremembi politike je nekaj popolnoma drugega. Naprimer, otroci imajo v šolah dostop do informacij, imajo dostop do interneta, a, šli, eh, a še vedno potrebujejo učitelje. Da, drugače eh, šole ne bi delovale. Tako delujemo tudi mi. Mahka moč zunanjih odnosov je človeški kapital. V vseh državah, kjer sodelujemo, je človeški kapital prioriteta. Ampak s katerimi državami sodelujemo? To so države kandidatke na področju širitve, naprimer Zahodni Balkan in Turčja. Delujemo pa tudi na področju soseščine na jugu. Ko se pogovarjamo, ne vem, o Siriji, Libiji, Tuniziji, Egiptu, Libanonu, vse to so države, v katerih delujemo delujemo tudi v. In eh, pozabila sem omeniti še Palestino in Izrael. Delujemo pa tudi v vzhodnem delu celine. Naprimer Ukrajina, Moldavija, Belorusija. To so države, v katerih delujemo. Sodelujemo tudi s uh, Rusko federacijo in državami Centralne Azije. Kaj počnemo v teh državah? Pripravljamo oziroma pomagamo pri oblikovanju politike za razvoj človeškega kapitala. Želimo maksimizirati možnosti za državljanje teh držav, da vzpostavijo svetlo prihodnost zase. To nalogo ste nam zaupali vi skupaj s svetom. Delujemo pod okriljem Evropske komisije, ki pomaga s koordinacijo. Spregovorila sem o upravnem odboru, predseduje mu komisija, predstavnik komisije iz generalnega direktorata EAK. Od 1. januarja pa bo eh, to nalogo prevzel generalni direktorat za zaposlovanje. Državljanom in državljankam iz teh držav želimo omogočiti svetlo prihodnost, kot sem dejala. In v luči tega delamo na osnovi eh, dokazov, Na ta način želimo maksimizirati možnosti za državljane, da najdejo delovno mesto v lastni državi. Naj vam dam nekaj primerov. Pogosto je prelahko govoriti o teoriji. Če mi dovolite, bi rada torej spregovorila o a, eh, primerih. Drugače pa najdete naše dokumente zunaj dvorane. Ko govorimo o politiki, potrebujemo skupno vizijo teh držav. Naj vam dam primer projekta, ki se je končal, končna konferenca je potekala 6. oktober v Albaniji. V vseh teh državah kandidatkah vidimo, da takrat, ko vlagamo v te države, od njih zahtevamo strateške načrte. Na koncu imamo veliko dokumentov in malo izvajanja. Zakaj? Zato, ker vsak sledi lastni strategiji in ta ne odraža vedno potreb po ukrepih. V Albaniji, tako kot v ostalih državah Zahodnega Balkana, želimo uskladiti mnenja različnih ministrstev in drugih institucij znotraj ene vizije. Premijer je, tako kot je dejal 6. oktober, tako pripravil reformo celotnega akcijskega načrta države, prestrukturirati želi tudi proračun eh, države, zato da bi več sredstev posvetil razvoju človeškega kapitala pri tem smo jim pomagali tudi mi, eh, na ta način bodo izboljšali celotni sistem. Tem državam želimo pomagati tudi, da poskrbijo za ustredno usposobljene ljudi, glede na potrebe, ki jih potrebujejo. Sodelujemo tudi z zasebnim sektorjem, poskušamo ustvariti delovna mesta tako na sektorski ravni, kot tudi na ozemeljski ravni. To počnemo na primer v Ukrajini. V Ukrajini imajo precej potencijala za gospodarski razvoj. Ampak obstaja pomankanje znanja, ne vedo, kako bi to naredili na regionalni ravni. To so precej zanimive teme eh, dan danes. Začeli smo sodelovati z eno od regij v Ukrajini, želimo vzpostaviti sistem, ki bo zagotovil, da bomo imeli eh, usposobljene ljudi za eh, delovna mesta, ki so na voljo. Tudi v Ukrajini sedaj poskušajo razumeti, kako najbolje vzpostaviti delujoč sistem, mi pa jim pomagamo pri tem delu v vseh regijah. Moj zadnji primer se osredotoča na pomankanje popraševanja. Ko popraševanja ni dovolj ali pa ga sploh ni, ga želimo ustvariti s pomočjo razvoja eh, sposobnosti, s pomočjo sodelovanja eh, z MSP. Imamo tudi akt za mala podjetja, sodelujemo z drugimi agencijami. To so le nekateri primeri. Če države, eh, če so države pripravljene na zakonito migracijo v Evropsko unijo, potem jim želimo pri tem pomagati, eh, vzpostaviti želimo ustrezen sistem, želimo tudi, da se eh, vzpostavi sistem vračanja. Na voljo sem vam za uh, vprašanje in odgovore. Najlepša hvala. Uh, uh, hvala lepa. Zdaj pa odpiram razpravo za vse ostale prisotne. Lahko zaprosite za besedo. Uh, gospod Kaza najprej in potem koordinatorji. Izvolite, gospod Kaza. Najprej se želim zahvaliti našim gostom za predstavitve. Vedno je dobro, da si osvežimo spomin in da izvemo več o delu agenci. Gospa Predsedujoča, v tem odboru imamo veliko novih poslancev in spraševal sem se, ali bi morda lahko organizirali obiske teh agencij, tako da bi bolje izvedeli, kako lahko uporabimo te agencije, tudi ko gre za delo Evropskega parlamenta. To bi morali imeti v mislih, ko se bomo pogovarjali o naših obiskih kasneje v času našega mandata prihodnih pet let. Omejil bi se zgolj na eno vprašanje. Žal moram potem oditi na drug sestanek in ker nimam zelo pogosto priložnosti, da imam na drugi strani Maltežana, bi v malteščini rad postavil vprašanje gospodu Jamesu Kalej. كتار كمين يتكلم سكيمي تا بروفيسور كاليا Prej ste govorili o schemah pripravništva. Moram reči, da me je to zelo presenetilo. Nedavno sem namreč prebiral eh, britanski časopis in ugotovil, da tam vlada veliko vlaga v področja povezana s temi schemami. Zato me zanima, kaj več o teh schemah in rad bi izvedel tudi kaj več o rezultatih, ki so posledica takih naložb. Kakšni so torej rezultati teh naložb? Zelo zanimivo bi bilo, če bi Evropa sledila tem korakom, kaj ti menim, da ti koraki lahko pomagajo tudi trgu dela v Evropi. Yes, well, I think we'll start with Oswald. Lahko odgovorim v malteščini. Hvala. Zelo vesel sem vašega vprašanja, ker pravzaprav gremo kot agencija ravno v to smer. Letos smo imeli zelo pomembno konferenco, na kateri so sodelovali predstavniki različnih držav, tako tistih, ki so močne pri teh vidikih, vidikih eh, pripravništva in potem imamo še tiste, ki morajo tu delati še več. Države kot so Nemčija, Avstrija, Nizozemska in druge, kjer imajo zelo močne scheme. Scheme za vajeništvo. To je zelo pomembno, zlasti za odpravljanje brezposelnosti med mladimi. Če vemo, da imamo v Evropi več kot pet milijonov mladih, ki iščejo zaposlitev. Izobraževalni programi niso vedno taki, da mlade pripravijo na trg dela. Česa smo se naučili od držav, kot so Nemčija, Nizozemska, Avstrija in celo Združeno kraljestvo, ki ste ga upravičeno omenili? Ugotovili smo, da obstajajo različne priložnosti za mlade, ki se želijo vključiti v to izobraževalno izkušnjo. Nedavno sem se na švedskem naučil, oziroma v Švici sem se naučil, da 98 tisoč vajeniških mest pripravljajo, kar pomeni, da je vse več vajeniških mest, celo več, kot jih potrebujemo. To pomeni, da imajo mladi več možnosti učenja, imajo boljši dostop do trga dela, prav zahvaljujoč njihovi uradni formalni izobrazbi. Tega dostopa pa bi sicer ne imeli. In zato je zelo pomembno, da članice Evropske unije uložijo še več prizadevanj v oblikovanje programov vajeništva. Bolj si je treba prizadevati ne samo, ko gre za obrtniške poklice, pač pa tudi, ko gre za mala in srednje velika podjetja. Vemo, da ta ne morejo sama pritegniti dovolj mladih. Čas je, da začnemo delati na tej ideji in tudi naša država je že začela delati na tem področju. Prizadevamo si, da bi upeljali take ideje že vse od srednješolskega izobraževanja. In tako tisti dijaki, ki niso mogli nadaljevati srednješolskega izobraževanja, danes lahko zase poiščejo veliko privlačnih priložnosti, da se učijo in tako pridobijo tudi veščine, ki jim bodo pomagale v prihodnje. Zdi se mi, da je to zelo pomemben eh, način za pridobivanje izobrazbe in usposobljenosti za mlade. Doživeli pa smo tudi primere, ko univerze tudi uvajajo take ideje na terciarni ravni. Ja. Juta Steinrup, hvala lepa. Hvala vsem agencijam v zadnjih petih letih. Sem spoznala vse agencije preko različnih poročil in naučila sem se, da zelo cenim vaše znanje. Danes je izvrstna priložnost, da se vam zahvalim. Boj proti brezposelnosti med mladimi je nedvomno uh, tema, ki zadeva delo več agencij in tudi tematika vseživljenskega učenja, kako zadržati eh, delavce na trgu dela. Vidimo, da moramo pogledati naprej in ugotoviti, kako se spreminjajo potrebe gospodarstva in industrijske proizvodne zato, da bomo na evropski ravni odreagirali dovolj pravočasno. Vsako od agencij poznam iz svojega dela in zdi se mi, da je prav, da lahko redno poročate o svojem delu, kolegice in kolegi, tako novi kot mladi, ki pri pripravi poročil potrebujejo taka znanja, lahko zelo veliko potegnejo iz predstavitev kot je ta. Glede ETF, mislim, da je izobrazba podlaga za boj proti krizam v svetu, za demokratizacijo in zato se mi zdi, da je vaše delo zelo pomembno. Tudi mi, evropejke in evropejci, moramo prevzeti skupno odgovornost. Ko pomislim na Ošo, se zavedam, da sta varnost in zdravje pri delu povezana tudi s stroški. In če vemo, kakšni so stroški, recimo pri majhnih in srednje velikih podjetjih, če bi jih uspeli razbremeniti teh stroškov, bi bili sicer veliko bolj konkurenčni. Ampak ali vidite možnost, da bi uporabili različna merila za to, da bi v Evropi dosegli večjo konkurenčnost? To je z moje strani sicer nekoliko bolj eh, retorično vprašanje, ampak nedvomno ste opravili kakšne raziskave oziroma imate več informacij. Glede CDFOPA. Vem, da delate tudi na področju izmenjave najboljših praks, boju proti brezposelnosti mladih, kvalifikacije mladih na trgu dela. Kje vidite največje ovire? Zakaj tako počasi napredujemo v Evropi? Zakaj tako počasi vključujemo mlade na trg dela? Prihajam iz Nemčije in pri nas imamo zelo dober sistem dvotirnega izobraževanja in usposabljanja, ampak kljub temu imamo še vedno precejšno stopnjo brezposelnosti. Prav pa je, da mladim da mlade pospremimo na pot z ustreznimi kvalifikacijami. Kaj se vam zdi, da bi parlament še lahko predlagal za to, da bi napredovali nekoliko hitreje v Evropi? In pri Eurofundu sem pri poročilu na lasno pobudo sodelovala zelo intenzivno. Mislim, da ste ustvarili zelo dobro podlago in ravno pri boju z oper delo na črno bi si želela, da bi lahko še naprej sodelovala z vami, ker imate zelo veliko znanja. Kako se zadeve razvijajo trenutno in kaj se vam zdi, da bi še morali spremeniti ravno na tem področju? Vem, da je veliko vprašanj, še tisoč bi jih imela, pa jih bom postavila raje kasneje osebno. Um, the... Hvala lepa za vprašanje. Komisija je kar nekaj časa oziroma v zadnjem mandatu predstavljala povezavo med zakonodajo in um, svetom izobraževanja. Tukaj gre za dialog, ki ga je lahko doseči, vendar pa moramo vedeti, kako je treba povezati ta dva svetova. Vemo, da ne potujeta z isto hitrostjo. Če si pogledamo hitrost trga dela in hitrost izobraževanja, vidimo, da je hitrost trga dela ogromna, veliko večja, kot je hitrost razvoja na področju izobraževanja. Katere so torej ovire? Po mojem mnenju in na podlagi izkušenj oziroma dokazov, ki smo jih pridobili, vidimo, da poklicno izobraževanje lahko izboljšamo samo, če razumemo, kako deluje trg dela. Vendar pa moramo vključiti to vedenje tudi v učne načrte, v kurikole, to ne sme ostati samo v zaprtem krogu. In ko sem govoril o programu vajeništva oziroma eh, učenju na podlagi dela, sem imel v mislih tiste mlade, ki si želijo delati in se tako učiti, ampak na delovnem mestu, ki bi jim bilo privlačno. Zato, če vam odgovorim, napredek, ki ga moramo doseči, pomeni več reform. Eh, poklicnega izobraževanja. Komisija je opravila ogromno dela in parlament je potrdil vrsto priporočil, ki, če jih bodo države članice izvajale, bodo dejansko prispevala k temu, da bomo imeli več ljudi na trgu dela. Naj vam dam en primer. In sicer gre tu za validiranje formalnega oziroma neformalnega izobraževanja. Mi smo si prizadevali za pospešitev, kajti vemo, da je veliko skritih v znanim veščin, veliko je znan, ki jih še nismo odkrili, ki jih še nismo priznali in ki jih še nismo pretvorili v kvalifikacije, v izjavo, ki jo lahko prebere delodajalec, ki jo lahko razume in tudi uporabi. Ob tem pa je treba povedati, da izobraževanje in usposabljanje ne more rešiti problema brezposelnosti. Potrebujemo kakovostna delovna mesta, naložbe in ponovno oživitev gospodarstva. Spodbujati moramo vlade, naj vlagajo več ne samo v izobraževanje in usposabljanje, pač pa tudi v nova delovna mesta, nove veščine in nove pristope do večjega števila delovnih mest prihodnje. Mr. Krasnodebski. Gospod Krasnodebski. Opravičujem se, besedo moram dati še predstavnikom drugih agencij. Odgovorila bi v nemščini, če lahko, namreč za nas je to zelo pomembna tematika in sicer vprašanje malih in srednje velikih podjetij poenostavitev zakonodaje ali naj mala in srednje velika podjetja in velika podjetja obravnavamo različno. Pri naših raziskavah smo ugotovili, da zakonodaja oziroma tudi nadzor s pomočjo inšpekcije predstavlja motivacijo tudi za mala in srednje velika podjetja, da naredijo nekaj več glede varstva in zaščite pri delu. Torej, ne dvotirnega sistema. Seveda, vsi moramo biti upeti v nacionalno in evropsko raven in poskusiti podpreti tudi najmanjša podjetja. Tudi prej sem že povedala, da gre za orodje, ki ga lahko naložimo z interneta, to ne stane nič, pa lahko ogromno pomaga malim in najmanjšim podjetjem. Veliko je še drugih inštrumentov oziroma možnosti eh, podpore teh podjetij. Ko govorimo o naložbah na področju zdravja in varstva pri delu, moramo vedeti naslednje. Donosnost investicij je vsaj ena proti dve. Torej, če naložimo en evro, dobimo ven dva. Vendar se to razmerje viša vse do ena proti deset. Pri agencijah smo pripravili projekt, s katerim smo skušali zbrati metode, ki se lahko uporabljajo tudi v malih in najmanjših podjetjih, zato da bi izračunali donosnost investicij. Želimo primerjati te metode v različnih državah in upamo, da bomo prihodnje leto razvili tudi evropsko metodo, ki bo majhnim in najmanjšim podjetjem pomagala, da predvidijo svoje naložbe in da vidijo, kako se njihova naložba obrestuje. Torej želimo zagotoviti pomoč eh, MSP-jem, veliko je dejavnosti in veliko je tudi instrumentov za majhna in najmanjša podjetja, da bodo uvidela, da se taka naložba izplača. Vprašanje je bilo tudi za gospoda Menendeza Valdeza glede neprijavljenega dela oziroma dela na črno. Uh, Gre za vprašanje, o katerem ste govorili že danes do povdan uh, in to je zelo zapleteno vprašanje, ampak kot sem omenil, obstajajo različni ukrepi za različne situacije. Najprej je treba zmanjšati priložnosti za delo na črno, predvideti davčne ukrepe, obveznost poročanja, prijave novih delavcev in tako dalje. Potem imamo še druge ukrepe, s katerimi skušamo predvideti tudi strožje sankcije. Po drugi strani pa imamo tudi bolj pozitivno naravnane ukrepe, kot recimo eh, poenostavljeno okolje za prijavo dejavnosti ali pa znižanje davčne obveznosti. Ampak tudi za samo motivacijo ljudi je zelo pomembno, da ljudi ozaveščamo, imamo kampanje, ključni element pa je prava kombinacija ukrepov v pravilnem zaporedju. In zato potrebujemo tudi oceno politike, In prav tu so raziskave pomembne in tu lahko mi ponudimo dokaze o tem, katera kombinacija politike je najbolj primerna. Sedaj pa mislim, da je na vrsti dejansko predstavnik skupine EKR, gospod Krasnodebski. Hvala, govoril bom polsko. Refleksijo in observacijo. Mm. Hvala lepa rad bi z vami delil eh, nekatera svoja opažanja. Imel sem priložnost, da sem se pogovarjal tudi s predstavniki malih in srednje velikih podjetij v moji domovini. In če primerjam to, kar oni pravijo, s tem, kar pravite vi, lahko zaključim, da je tu precejšnja vrzel med dramatično resničnostjo in vsaj v moji domovini je tako in tem, kar pravite vi. Pri nas doma je realnost eh, res zelo huda, po drugi strani pa slišim, kaj vse počnejo vaše ustanove oziroma agencije. Vaše agencije so bile zelo lepo predstavljene. Veliko smo že slišali o konferencah, študijah, delavnicah in podobnem. In kolikor razumem, so agencije zdaj tu že kar nekaj časa. Kljub temu pa se moramo še vedno boriti proti zelo globoki krizi. Krizi, ki se dotika ne samo mladih, ampak tudi starejših ljudi, ki so bili prisiljeni, da zapustijo svojo domovino, da so si poiskali zaslužek drugje. In moje vprašanje je naslednje. Ali vas to ne skrbi? Ali ni frustracija za vas, ko delate v svojih agencijah? In še, ali ste vključeni v kakršne koli dejavnosti notranje presoje ali sploh razmišljate o tem? Namreč to, kar vi počnete, ne more odpraviti vzroka krize, lahko pa bi izboljšali situacijo v nekaterih državah, ki jih visoka brezposelnost zdaj muči že kar nekaj let. Omenili ste primere Nemčije, Avstrije in relativen uspeh Nemčije in Avstrije ne izvira iz tega dvotirnega izobraževalnega sistema, pač pa iz gospodarstva. In gospodarstvo je pri njih tisto, ki je močno, medtem ko so gospodarstva v drugih državah pač šipka. In zato bi morda vaše ustanove morale spremeniti svoje cilje. Morda bi morali biti v času krize bolj odločni. Uh, Dejal sem bi. Uh, uh, no pa prisluhnimo, ali je to frustracija oziroma kako se spopadajo z vprašanjem, ki ste ga zastavili. Ne bi govorila o frustraciji, morda vam lahko dam primer. Lahko si predstavljate, da je varnost in zdravje pri delu gotovo nekaj, kar trpi v času gospodarske krize. Podjetja šljajo o zmanjšanju sredstva oziroma svojega proračuna. Rada pa bi vam dala tudi pozitiven zgled. Kot sem povedala že prej, organiziramo dvoletno kampanjo na konkretno temo. Pripravimo tudi informativna gradiva v 25 jezikih za podjetja, za inštitucije, zdaj pa tudi elektronsko orodje, ki ga lahko uporabljajo tudi majhna in najmanjša podjetja. V našem upravnem odboru imamo predstavnike 28 držav članic in povratna informacija, ki jo mi dobivamo zlasti iz držav, ki najbolj trpijo zaradi gospodarske krize, ta povratna informacija je naslednja. Če Oša ne bi organizirala dveletne kampanje, če ne bi zagotavljala informacij, elektronskih orodij, pomoči na nacionalni ravni, potem se ne bi zgodilo nič ne gre za Nemčijo, Avstrijo, Nizozemsko, niso te države, ki se obračajo na nas, morda tudi ne skandinavske države, pač pa države, ki so v zelo prekernih situacijah. Te države lahko imajo precejšno korist države, ki so v boljšem položaju, Nemčija ali skandinavske države, te države prosimo, naj bodo zgled in naj pomagajo v mreži OŠA. Tako recimo lahko gredo v sosedno državo in pomagajo pri vzpostavitvi mreže oziroma socialnega dialoga. V nekaterih državah namreč vidimo tudi težave pri vzpostavljanju dobro delujočega socialnega dialoga. Vemo, da gospodarska kriza močno vpliva, ampak ta primer naše kampanje kaže, da lahko podpremo in pomagamo zlasti tistim državam, ki so pod najhujšim pritiskom. Uh, uh, Hvala. Samo enega koordinatorja oziroma koordinatorke. Samo ena še ni postavila vprašanja, Jean Lambert. Yes, I am, I'm sorry. Ja, opravičujem se za zamudo. Ukvarjati sem se morala s tem, kako Združeno kraljestvo vohuni na podnebni konferenci. Če se navežem na to, kar je pravkar bilo povedano o tem, da se ljudje selijo v druge države in iščajo tam delo, morda je kdo že spraševal o tem. Trenutno smo pripravili nekatera orodja, ki jih že imamo na voljo, vemo, da gre tu za agencije, ki delajo izven EU. In tudi v preteklosti smo dobili že nekatera zelo dobra poročila o tem, kako ljudje gledajo na vse to in kako gledajo na usodo visoko usposobljenih ljudi. Morda lahko predstavnik ETF-a oziroma e, predstavnica ETF-a pove kaj več o tem. Uh, Hvala lepa za to vprašanje. Mnoga leta uh, že delamo na mobilnosti delavcev in na podlagi analiz, ki jih opravljamo v vseh državah, ugotavljamo prvič, da imamo mobilnost iz juga proti severu, z vzhoda na zahod. Obstaja pa tudi mobilnost uh, jug-jug. Če si pogledamo, je veliko ljudi, ki iz južnega sredozemlja potujejo na sever sredozemlja. Veliko več je ljudi, ki iz juga sredozemlja gredo v zalivske države. Kakšna je razlika? Ljudje, ki so najbolje usposobljeni, gredo v zalivske države, ostali pridejo v Evropo. Podobno velja tudi za vzhodno Evropo tudi tu vidimo, da najbolje usposobljeni odhajajo proti vzhodu, v glavnem v Rusijo, predvsem zaradi jezika. In v glavnem ugotavljamo, da tisti, ki so najbolj usposobljeni, ne potujejo nujno v Evropo. Seveda ponekod so izjeme, ampak govorim o trendih, o pojavih kot takih. Po drugi strani pa vidimo tudi in ustrajamo pri tem, da se ljudje imajo pravico gibati, ni na meni, da o tem razpravljam tu, ampak ljudje se selijo v glavnem zaradi dela, nimam v mislih sedaj izobraževanja, šolanja. Ljudje nočejo ostati predolgo izven svoje domovine, ponavadi mi je ljubše, da se lahko vrnejo, ampak ali je to možno, ne da bi bili stigmatizirani, ker niso sodelovali v izgradni prihodnosti svoje domovine. Tu so problemi. V nekaterih državah smo delali skupaj z mednarodnimi organizacijami za selitev, ki uporabljajo tudi našo metodologijo in naše izsledke. Mi raziskujemo tudi in pomagamo pri vseh tistih, ki se želijo preseliti. Pomembno je, da imamo pregled nad dos njihovimi doseženimi znanji in da to razume tudi njihova ciljna država. Če je to možno, potem ciljna država eh, lahko mm, obvladuje te tokove priseljencev in njihova znanja. Če se pa nekdo hoče vrniti ali izvorna država ima mehanizem s katerim prizna izkušnje teh ljudi in ali se zagotovi tudi ustrezna kakovost. Namreč priznavanje izkušenj lahko pripelje do odločitve o izdaji nove diplome. Ampak tu in se srečamo tudi s tveganjem korupcije v mnogih državah, tudi v tistih, s katerimi delamo. Lahko se zgodi, da pride do eksplozije diplom, namesto da bi resnično nagradili eh, dosežene izkušnje. In zato želimo v teh državah poskrbeti, da imajo sistem izobraževanja in usposabljanja, ki lahko certificira dosežena znanja na kakovosten, pregleden način in da se na ta način priznajo tudi izkušnje in kvalifikacije, bodi si doma ali tujini, in da se to naredi na zaupanja vreden način. To torej počnemo skupaj z službami komisije v partnerstvu za mobilnost, to je pogodbeno razmerje, ki ga je vzpostavila komisija z nekaterimi državami. In to predvsem zaradi visoke stopnje priseljevanja v Evropo. Ampak Naše sporočilo je eno, da v bitki za talente zmagajo drugi, ne Evropa. Hvala lepa. Gospa Morašate, hvala gospa predsedujoča, hvala tudi našim gostom za zelo zanimive predstavitve različnih inštitucij oziroma agencij in njihovega dela. Imam komentar in tri vprašanja najprej komentar. Veliko govorimo o kvalifikacijah. Pozabljamo pa na vse tiste, ki že izhajajo iz izobraževalnega sistema. Presposelnost med mladimi je naprimer ravno takšna. Veliko je takšnih, ki so usposobljeni, ampak to še ni dovolj. Težava je tista prva faza izobraževanja. In države članice morajo reformirati njihov koncept primarnega izobraževanja. pogosto je ravno ta težava, da prihaja do eh, preveč masovnega posploševanja izobraževalnega sistema na mesto, da bi ga individualizirali. Kaj narediti tam s tistimi, ki niso eh, dovolj kvalificirani? Še ena opaska. Sama sem uh, sodelovala številnimi izmed vas, CDFOP-om naprimer, kar se tiče zaposlovanja novih delovnih mest in eh, novih kompetenc. Mislim, da je na eni strani dobro imeti napovedi za prihodnost. Ne moremo pa seveda popolnoma izenačiti izobraževanja in naših pričakovanj. Ker izobraževanje traja uh, dlje, kot pa iskanje delovnega mesta. Kaj lahko naredite v sodelovanju z državami članicami, da bi aktivirali ta del vašega dela? in še tri vprašanja. Kje se trenutno nahajamo, glede na vaše analize, eh, z vidika izobraževanja na osnovi kompetenc, ne osebine? Kakšna je vloga izkušenj? O tem govorimo že nekaj časa in še vedno čakamo na rezultate. Gledam na nekdanjega predsednika odbora predsednika Andersona, tri sklice že čakamo na to, pa še vedno nič od tega. Gre pa za izjemno pomemben del tega področja. Poklicna eh, mobilnost je odvisna od potrebovanja izkušenj. Drugače smo še vedno pri eh, akademskih vprašanjih, pri izobraževanju samem. In kakšna je eh, posledica krize na vseživljenjsko učenje. MSP-je, naprimer, imajo težave zaradi pritiska uh, krize in vseživljenjsko učenje dajo tako na stranski tir. Menendez Mr. Menendez Valdez. Gospod Valdez bo odgovoril. A ne, gospod Kaleha. Kaleha, sorry, sorry. Okay. Mr. Kaleha. Well, the... Hvala lepa za vprašanje. Mislim, da ste res zadeli žeblico na glavico. Govorili ste o štirih pomembnih elementih. Poskušamo poskrbeti, da bi več ljudi bilo pripravljenih na delo. Govorili ste o izobraževanju. Mislim, da je izobraževanje v otroštvu v zgodnih letih zelo pomembno. Načelo subsidijarnosti seveda velja. Vsaka država članica, vsaka regija lahko izobraževanje izvaja v skladu s svojimi pristojnostmi. Ampak ne smemo pozabiti in to vedno povdarjam, ko se ljudje vključijo v izobraževanje ali usposabljanje, so to običajno žrtve obveznega izobraževanja, če nimajo ustreznih sposobnosti. Če oseba ne zna brati, pisati, če so slabi z računalniki, če ne znajo govoriti nobenega tujega jezika, potem so 11 let porabili v osnovni in srednji šoli, na koncu pa nimajo od tega prav nič. In tukaj moramo začeti. Ne pa, da se posvečamo samo vprašanju, kako lahko poklicno usposabljanje pomaga žrtvam obveznega izobraževanja. To je vprašanje, ki ga moramo zelo resno obravnavati, kajti, če želimo rešiti problem osipa v šolah, bomo morali tako pristopiti. Osip bo vedno prisoten, to so mladi delavci, ki želijo, delavci, ki želijo delati, ampak ne želijo se izobraževati na tak način, zato tudi nimajo spretnosti. Napovedovanje je zelo pomembno. Pomembno je do določene mere, kajti če obstaja nujna potreba po usposabljanju, potem ne moreš čakati na napovedi in niti se ni mogoče na njen zanesti. Kako sem dejal, napovedovanje je zelo velik del naših dejavnosti in veliko raziskav je namenjenih temu, da poskušamo napovedati, kakšne bodo potrebe trga dela v prihodnosti. Ampak 5,4 milijard eh, milijon trka na naša vrata, ki želi delovna mesta. Delovnih mest pa je 2 milijona. Kako bomo to uredili. Ne moramo čakati deset let, niti deset dni, kajti mladi se zjutraj zbudijo in nimajo kam iti. Dela nimajo. To je tisto, o čemer govorim. Polski kolega je pred nekaj minutami omenil, da je to frustrirajoče. Res je, ampak po drugi strani je izziv ta, da poskušamo najti konkretne rešitve, da poskušamo najti pot naprej, vendar na tak način, da bo evropski državljan razumev, kje so problemi. Problemi na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Kaj ti, če obstajajo problemi, obstajajo tudi rešitve. Rešitve na mikroravni oziroma na makroravni morda ne veljajo na mikroravni. Kaj lahko storimo kot agencija? No, kot agencija poskušamo sedaj svoje delo približati državam članicam. Naprimer, izvajamo preglede programov vajeništva. Imamo dva programa oziroma dve državi. Naslednje leto bomo sodelovali s štirimi državami. Posvečamo se vajeništvu, kako bi lahko to izboljšali, kako bi lahko izboljšali standarde za to, da bi imeli več vajeništev in več izobraževanja, ki temelji na delu. Rezultat je naslednji. Veliko delovcev se ne želi vključiti v usposabljanje. Če usposabljanje ni privlačno, potem je problem še večji. Če postopki potrjevanja niso na mestu, potem je to še dodaten problem. Seveda obstaja tudi zanimiva novica. Namreč leta 2016 bomo s komisijo posodobili pregled formalnega in neformalnega izobraževanja, tam bomo preverili sisteme potrevanja v 32 državah. To je zelo pozitivno. Zakaj? Pozitivno je, vendar ne vem, ali to vključuje zelo veliko mladih ljudi. Predvidevam, da ste iz Francije. Drži, da. Francija je jasen primer tega, kako je mogoče izvajati potrejevanje tudi v tercijalnem izobraževanju. To je zelo dober model in ne gre za znanstveno fantastiko. Izvajanje in uporaba evropskih orodij sta zelo pomembna elementa. Nekatere države članice to jemljajo resno, druge države članice pa se obotavljajo pri reformi poklicnega izobraževanja. Če si ogledamo univerze in visokošolsko izobraževanje, lahko vidimo, da je reforma bila izvedena hitreje, v, visokošol, v visokošolskem izobraževanju se te elemente uporablja, na nižjih ravneh pa ne. Kot agencija imamo izziv, da poskrbimo, da se bo to izvajalo po celotni verigi. Naša mm, naloga je zelo velika, kajti vsaj 500 tisoč programov poklicnega usposabljanja imamo in eh, želimo posodobiti sisteme, želimo poskrbeti, da se bo več ljudi izobraževalo v okviru vseživljenjskega izobraževanja. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Marino Epinto. Hvala lepa, gospod, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, spoštovani gostje. Javiti sem se želel in vam nekaj povedati. Vidim, da je delo ljudi sedaj obravnavano samo v okviru gospodarskih prednosti, v okviru konkurenčnosti, gre za nek dejavnik gospodarske rasti kot dejavnik dobička. Sloh ne gre več za to, da bi človeka obravnavali kot človeka, ki se lahko svobodno razvija. Ne, Evropa naj bi bila Evropa državljanov, ampak obstaja tveganje, da bomo te urednote izgubili. Vse je podrejeno gospodarstvu. Z vašimi institucijami, agencijami in centri bi lahko poskrbeli da se bodo tudi delodajalci na področju sociale vedli kot ljudje. Naprimer, na področju enakosti pri pogojih dela ali pri zagotavljanju enakosti med spoloma. V moji državi so ženske sistematično izključene iz določenih delovnih mest, samo zato, ker so ženske ali ker so noseče. Ena največjih, celo največja portugalska sosedna banka je desetletja izključevala ženske. Niso jih želeli zaposliti, zato ker bi lahko bile noseče. Ostanki takšnega razmišljanja so še vedno z nami in ženske se morajo odločiti med delom in materinstvom. Biti ženska, biti mati, biti žena in obenem tudi delati, to je v Evropi še vedno zelo težko, še posebej v moji državi zanima me, kaj lahko storite vi, zato da bi prišlo do spremembe paradigme, da bi družba začela razmišljati drugače, še posebej v današnjih časih. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja dva, ki želita spregovoriti, potem pa boste imeli priložnost, da odgovorite na vprašanja gospod Lopes in pos, potem gospod Jan Andersen, pa gospa Sander. Tri vprašanja, če boste kratki. Gospod Lopes. Eh, Hvala lepa. Hvala za te predstavitve. Spregovoriti želim o predstavitvi gospoda Kalehe. Govoril je o tehničnem izobraževanju in vplivu na trg dela. Naprimer, v Španiji imamo zelo visoke stopnje brezposelnosti. Stanje je tam res škandalozno. Ampak v preteklosti smo imeli zelo veliko univerzitetnih študentov, ampak eh, problem pri nas je pomankanje tehničnih spretnosti in pomankanje usposabljanja in to zelo vpliva na trg dela. Mislim, da moramo najti neke vrste povezavo med tehničnim usposabljanjem ter izobraževanjem in trga, trgom dela. Trg dela odvrača od tehničnega usposabljanja. Ne posveča se trajnostni rasti in razvoju. Vedno več ljudi zapušča šolanje in to še več na obali kot v notranjosti države. Poskušamo poslati določena sporočila sektorju izobraževanja. In eh, moje vprašanje v zvezi z to Mm, s tem zanimivim komentarjem gospoda Menendeza se povezuje s spremembami na trgu dela, ki smo jim priča v številnim državah članicah. Namreč v Evropi obstaja razprava o strukturnih reformah in o tem, kako tvegane so lahko te reforme za določene vrste trga dela. Kaj ti? Kolektivna pogajanja so včasih tudi škodljiva. Plače so niže zaradi notranjih sprememb in to pomeni, da je trg dela vedno bolj prekaren. Zaradi tega bi morali tu imeti tudi to razpravo. Uh, Hvala lepa. Gospa Sitnanska. Sure. Ďakujem veľmi pekne, budem veľmi stručná, mám dve otázky krátke. Hvala lepa. Kratko bom dve vprašanje, kolegice in kolege, želim vprašati naslednje. Kakšne instrumente želite uporabiti za to, da bo priznano formelno, formalno in neformalno izobraževanje, gre za potrejevanje in tudi za zagotavljanje kakovosti? Potem pa še drugo vprašanje, kako želite to rešiti pri svojem delu in pri svojih analizah. Težko je ugotoviti, kakšni poklici bodo potrebni čez 20 let. Če si pogledamo 20 let nazaj, lahko vidimo, da znanstveniki in raziskovalci niso, morali, niso mogli vedeti, kateri poklici bodo potrebni danes. Zanima me, kako boste rešili ta vprašanja. Ne moramo vedeti, kaj bodo počeli naši otroci čez 20 let. And then Mr. Jan Gospod Jan Anderson. On ni več poslanec, ampak nekoč je bil predsednik tega odbora. Gospod Anderson. Very, very Hvala lepa. Zelo sem vesel, da sem spet tukaj. Vidim okay. nekaj znanih obrazov, številnih pa ne prepoznam. Veliko je novih poslancev. Ne želim zastavljati vprašanj, to morate storiti vi kot poslanci. Ampak imam nekaj komentarjev v zvezi z razpravo. Mislim, da je parlament zelo pomemben. Vi odločate in včasih ste tudi zakonodajalec. Sprejemate odločitve in če želite sprejemati odločitve, potem morate imeti tudi ustrezne informacije na voljo, zato da lahko sprejmete ustrezno odločitev. Pred vami so štiri agencije za zelo veliko strokovnega znanja. To strokovno znanje lahko izkoristite, preden sprejmete svoje odločitve. Sestal sem se z vsemi in uh, navezujem se sedaj samo na eno. Vse agencije pa so povezane z trgom dela in z zaposlovanjem. Izzivi Evrope so povezani z zaposlovanjem in z visoko stopnjo brezposobnosti. Mislim, da je Elden odključil izobraževanje. Vse vrste izobraževanja, osnovna šola, srednja šola, pa tudi vse življensko izobraževanje. V svoji državi, na švedskem, lahko to vidim. Namreč Če si pogledamo mlade danes, lahko vidimo, da je stopnja brezposelnosti velika in visoka, ampak če primerjamo izobražene mlade in neizobražene mlade, potem lahko vidimo, da je razlika zelo velika. Vse vrste izobraževanja niso dobre, ampak izobraževanja lahko ima zelo pozitivne elemente. Potrebujemo več izobraževanja in boljše izobraževanje. Pravi problem pa predstavljajo tisti, ki skoraj niso izobraženi ali niso izobraženi. Izobraževanje je povezano tudi z varnostjo in zdravjem pri delu. Povezano je s pogoji dela. Evropa ne bo nikoli konkurenčna z slabimi izobraževalnimi sistemi, z slabimi pogoji dela ali z slabimi plačami. Mislim, da potrebujemo najboljši sistem izobraževanja na svetu. Zaslužimo si visoke plače in tudi visoke standarde zdravja in varnosti pri delu. To je vse povezano med seboj, kaj ti dobro izobraženi mladi bodo prav tako zahtevali svoje na trgu dela, tako v zvezi s plačami, kot tudi v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu vse te agencije so med seboj povezane in vse te agencije so tudi pomembne. Kako lahko vi izkoristite te agencije? Mislim, da lahko stike navežete z njimi, ne samo, da enkrat ali dvakrat prisluhnete njihovim predavanjem, ko so tukaj. Ne. Z agencijami ste lahko redno v stiku, zato da izveste, s čim se ukvarjajo, kajti vse to so strokovnjaki na svojih področjih. Sam sem sedaj eden od treh neodvisnih strokovnjakov, ki jih je imenoval parlament v odboru ETF-a. Mislim, da bi lahko uporabili mene in oba moja kolega. Zapišete si lahko mojo telefonsko številko in moj elektronski naslov. In tudi sam lahko izkoristim vas. Včasih se sprašujemo, kaj se dogaja s proračunom, kaj se dogaja z agencijami, kaj se bo zgodilo z agencijami. In uh, dobro je, če imamo dialog. Imenovali ste tri strokovnjake in če ste nas že imenovali, potem je dobro, da ostanemo v stiku, kajti v ETF-u v Evropski fundaciji za usposabljanje sedijo komisija, predstavniki vsake države članice, pa tudi trije neodvisni strokovnjaki, ki ste jih imenovali vi. Ohraniti moramo stike, zato da lahko vodimo ustrezne razprave. In še zadnji element, ki sem ga želel omeniti, gre za migracije. Imamo migracije v Uniji, ampak tudi od zunaj prihajajo ljudje v Evropsko unijo. V prihodnosti bo tega vedno več. Ljudje, ki menijo, da lahko zapremo meje, se motijo. Ne poznajo prihodnosti. Svet je odprt. In to ni samo problem. Res je, s tem so povezane določene države. Ampak To so izzivi in to so tudi priložnosti. Migracije predstavljajo priložnost. To je pa povezano z besedami moje kolegice. Mislim, da bi morali bolje preverjati in potrjevati kompetence ljudi, ki prihajajo v Evropsko unijo od zunaj, iz tretjih držav. Demografski trend je jasen. V prihodnosti bomo potrebovali več ljudi za socialne sisteme in. Potrebujemo ljudi, ki bodo prihajali od zunaj. Povezati jih moramo z našimi sistemi izobraževanja, izkoristiti moramo njihovo znanje in izboljšati sisteme izobraževanja. Prosim vas, da ohranimo in okrepimo stike. Všeč mi je bilo tu v parlamentu, to so bila najboljša leta mojega življenja, vesel sem, da sem se sedaj vrnil, sedaj pa sem seveda z veseljem tudi eden od neodvisnih strokovnjakov in želim ohraniti stik z vami. John Anderson, now I'll give... Hvala lepa. Tri minute vsak dobite, zato da bomo to razpravo lahko končali pravočasno. Če kateri od kolegov kaj izpusti, lahko dopolnite njihove prispevke. Hvala, gospod Menendez Valdes. Hvala lepa. Slišali smo več zanimivih vprašanj. Portugalski kolega je postavil vprašanje o pomenu dela in to je v središču naših dejavnosti. Veliko raziskav izvajamo v zvezi z ureditvami, kjer zmagajo vsi torej, kjer to koristi posameznikom konkurenčnosti in podjetjem. In številni elementi niso povezani s stroški. Gre za avtonomnost delavcev, gre za participacijo delavcev in gre tudi za to, da delavci lahko izkoristijo svoje spretnosti in razvijajo svoje spretnosti in tako naprej. S tem niso povezani stroški in uh, veliko dela torej namenjamo temu, da bi uh, izvedeli več o tem področju. Prav tako govorimo o tem, kako pomembno je povečati participacijo na trgu dela, to velja tudi za ženske, kakor ste omenili. Gospod Lopez, bom odgovoril v španščini. Hvala. Zastavili ste mi torej več vprašanj. Vloga informacij na trgu dela je zelo pomembna več kot 65 odstotna korelacija je med tistimi študenti, ki dobijo delo takoj po zaključku študija in tistimi, ki imajo stabilno delovno mesto, stabilno službo leto dni kasneje. Torej, to je mogoče. Vprašanja v zvezi z reformami trga dela in kolektivnimi pogajanji. Sveda, izzivi nas čakajo vse. In eh, naš izziv je, da zagotovimo delovna mesta, da zagotovimo pogoje za oblikovanje delovnih mest. Vedeti pa moramo, da je tudi kakovost teh delovnih mest zelo pomembna. Zato, da bodo pogoji dela trajnostni tudi v prihodnosti. Ljudje morajo ostati na trgu dela, ne smemo dovoliti, da bi jih izrinili z trga dela prehitro. V mislih moramo imeti cilje v smislu stopnje zaposlenosti in govoriti moramo tudi o izzivih. Govorimo o konkurenčnosti, slabih plačah in tako naprej. To je nekaj, kar prav tako raziskujemo. V 33 državah izvajamo raziskavo pogojev dela v sodelovanju z ILO poskušamo vključiti tudi druge države, naprimer Kitajsko in ZDA, kajti zelo pomembno je, da Evropska unija ve, na kakšnih pogojih konkurira in pogoji dela so prav gotovo del tega. Hvala. Now, Hvala lepa, gospod Kaleha. Hvala. Na vodljo imam samo tri minute, zato težko podam kakšne rešitve, ampak v zvezi s tem, kar je povedal moj kolega. eden največjih dosežkov komisije v zadnjih desetih letih je ta, da je opozorila, da obstaja neke vrste povezava ali enakost med eh, poklicnim usposabljanjem in univerzitetnim izobraževanjem. V državah, kot je moja, naprimer, starši spodbujajo mlade, da hodijo in se upišajo na univerzo, potem postaneš antropolog, zdravnik ali mm, pravnik, doma imaš zabavo, ampak službe ne. Mislim, da bi trg dela moral biti bolj povezan z sistemom izobraževanja. To je tisto, kar moramo verjetno storiti mi, zato da poskrbimo, da bo trg dela bolj prepoznaven. Čim prej. Tukaj nimamo v mislih osnovne šole, morda um, sicer nekateri govorijo, da bi v osnovni šoli prav tako morali začeti govoriti kot o prvih korakih za vstop na trg dela. Vendar mislim, da potrebujemo ljudi, ki so pri 16 ali 18 sposobni vstopiti v vseživljensko izobraževanje. Gre za transverzalne spretnosti. Ne glede na delo, ki ga boste uporab, izvajali ali boste voznik, profesor ali karkoli že, potrebujete neke osnovne spretnosti. Naprimer, da znate uporabljati tehnologijo, kajti tehnologija je jezik današnjega dne, še posebej pa jezik jutrišnjega dne. In ta zmogljivost je tista, ki nam bo omogočila, da bomo delovno silo dvignili na novo raven konkurenčnosti. To ste nekateri že omenjali. Sveda napovedi kažejo, da bomo v naslednjih desetih letih potrebovali manj srednjih kvalifikacij. Srednje kvalifikacije so kvalifikacije, ki niso nujno diplome. Kako naj prepričamo starše, da njihovi otroci, če 10 ali 15 let, ne bodo potrebovali diplome? To je tisti izziv, kajti javno tega ni mogoče reči. Ampak, če nam bo uspelo zagotoviti usmeritev v to smer. Nekateri ste govorili o potrejevanju formalnega in neformalnega izobraževanja. To je priporočilo iz leta 2012. Vsi vemo, kaj je treba storiti. Ukrepiti želimo enote za sektorske spretnosti, združiti moramo delodajalce, predstavnike delavcev in spretnosti, ki so že na trgu in ki trenutno niso vredne nič, moramo preoblikovati v orodje za zaposlovanje. Sveda se z nami je zelo dolg, tukaj se bom ustavil, zato ker sem moje minute žal potekle. Hvala, gospa Sedlaček. Hvala lepa. Veliko smo že slišali, sama pa želim dodati naslednje. V zvezi s projektom, ki ga izvajamo za Evropski parlament. Namreč gre za starejše delavce in povezavo z zdravjem in varnostjo pri delu. Omeniti pa želim zaposljivost. Zdravje in varnost pri delu sta zelo pomembna elementa. Ljudje bodo morali delati dlje in ostati bodo morali zdravi. Seveda, pa moramo poskrbeti tudi za mlade. Mladi se morajo veliko naučiti o tveganjih, veliko se morajo naučiti o lastni varnosti in zelo pomembno je, da začnemo čim prej. Eden od naših instrumentov za promocijo je orodjarna za učitelje otroci se lahko naučijo veliko o zdravju in varnosti pri delu in tudi spodbujajo svoje zdravje, kar zadeva vse življenjsko učenje. Kako sem dejala, smo v projektu začeli sodelovati z zunanjim izvajalcem. Vse življenjsko učenje je ključnega pomena. Ovenem pa zbiramo tudi primere dobre prakse v vseh državah članicah in vidimo lahko, da obstajajo podjetja, ki so zelo uspešna. Ta podjetja ne prenehajo usposabljati pri 45. Ne. Usposabljajo vse do upokojitve. Naprimer, avtomobilska industrija v Nemčiji. Tam obstajajo ponudbe za delavce, da ostanejo zaposleni do 70. leta. Tudi pri tej starosti so deležni rednega usposabljanja in to seveda podpira zaposljivost. Pri OŠI oziroma Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu se posvečamo tudi novim tveganjem, naprimer psihosocialnemu tveganju, to je zelo pomembno področje, pa tudi težave z mišicami in kostmi so zelo visoko na seznamu prednostnih nalog. Te bolezni so velik problem. Mislim, da moramo preučiti, kako bi lahko ukrepili preprečevanje na tem področju. In še zadnja točka gre za mikropodjetja in mala in srednja podjetja. preučiti moramo, kako bi ta podjetja na nacionalni in lokalni ravni prejela pomoč za vsakodnevno delo in tudi pri upravljanju zdravja in varnosti pri delu. Zagotovili vam bomo lahko več informacij na to temo in predstavili vam bomo lahko tudi zahteve, ki jim bomo priča leta 2015-2016. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospa Serban. Hvala lepa, spregovorila bom o tem, kar smo slišali. Hvala lepa poslancem, ki so se javili za besedo. Hvala lepa tudi vsem, ki so v prejšnjem mandatu veliko prispevali k institucionalnemu razvoju partnerskih držav. Zelo se veselim, da bomo nadaljevali to pot skupaj. Kaj ti? Če vidimo, kaj počnejo partnerske države pri krepitvi demokracije in tako naprej, potem vidimo, da vse države potrebujejo parlamente. Ni važno, kako se to imenuje. Ampak v arabskih državah, naprimer, smo s presenečenjem ugotovili, da nobena država nima odbora, ki je namenjen za poslovanje. Vi ste člani različnih med parlamentarnih delegacij in lahko bi upoštevali, da bi lahko tudi tako prispevali k razvoju teh držav. Kajti poskrbeti moramo, da je razvoj spretnosti del njihove agende in da to ni ovira v državah. S tem lahko pomagamo državam pri njihovem razvoju. Hvala. For... Najlepša hvala za to, da ste z nami preživeli nekaj ur. Mislim, da ste pustili dober vtis in mislim, da nisem edina, ki je tega mnenja. Vsaj ne glede na razpravo, ki smo jo ravno kar imeli. Še naprej bomo z vami ostali v stiku, tako kot smo počeli tudi v preteklosti. Sedaj so vas poznali tudi novi člani in članice odbora, kar pomeni, da nas morda čakajo še bolj intenzivni stiki. Seveda pa vedno poskušamo obiskati vse agencije, ki jih imamo, tako da bomo sleko prej obiskali tudi vas. Še enkrat hvala za prispevke, hvala za obisk. Uh, Naslednja točka na njenem redu je točka številka 16, ruski embargo. Če se ne motim, seveda. Ja, prav sem imela. 24. septembra so koordinatori tega odbora sklenili, da je vprašanje vpliva na zaposlovanje v državah članicah, vprašanje, ki ga je treba obravnavati v razpravi s komisijo. In ta razprava nas čaka sedaj. Besedo bom kar takoj predala komisiji, z nami je gospod Detlef Eckart. Yes, now I see. Vidim vas. Izvolite. Beseda je vaša. Uh, Najlepša hvala in lepo zdrav sem. Nažalost, zdaj govorimo o manj prijetnih zadevah, kot pa so naprimer uh, vprašanje razvoja sposobnosti za prihodnje uh, generacije. Govorimo o ruskem embargu za nekatere kmetijske izdelke. Sprašujemo se, če bi lahko uporabili Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, zato da bi ublažili posledice in zmanjšali breme, še posebej za kmetijstvo in eh, agroživilski sektor. Naj povzamem, prepoved uvoza naših proizvodov je vplivala na naš trg. Rusija predstavlja približno 10 odstotkov našega izvoza in 4,5 odstotkov dve odstotka eh, našega izvoza je predmet eh, vpliva te prepovedi. Del izvoza smo preusmerili na Japonsko, Južno Korejo in na Filipine. Filipine. Ampak v nekaterih sektorjih imamo precej večje težave. To naprimer velja za sadje in zelenjavo. Rusija predstavlja 30 odstotkov našega izvoza. Vprašanje, ki bi ga rad obravnaval, je vprašanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji EGF. EGF je nastal leta 2006 zato, da bi s njim oblažili negativne posledice globalizacije na zaposlovanje. Področje uporabe smo na to razširili in pokrili tudi finančno in gospodarsko krizo, ki smo jo doživeli. To odraža tudi uredba. Tako v členu številka 2, v črkah A in B. Tam najdemo kriterije za krizo in kriterije za globalizacijo. Na tem mestu bi moral pojasniti tudi, da EGF ni instrument, s katerim bi lahko nadomestili eh, izgube prihodkov, dohodkov. Ne. Z njim želimo rešiti tista področja, kjer je prišlo do eh, večjega odpuščanja, naprimer, pomagati želimo tistim delavcem. Ni pa to instrument, s katerim bi kompenzirali izgubo z naslova dohodka. Ko si pogledamo ta dva kriterija, za globalizacijo in za krizo, lahko vidimo, da so krizni kriteriji v tem primeru uh, neveljavni. Jasno je, da je gospodarska in finančna kriza tista, ki uh, je najbolj pereča od leta 2007-2008 naprej. Ampak ta primer uh, ruskega uvoza ni pokrit. Poskušamo ugotoviti, če določbe iz drugega člena predstavljajo določbe, ki bi lahko uporabili. Gre za določbe, ki govorijo o spremembi sistema trgovanja in o izgubi tržnega deleža. Jasno je tudi, da je namen besedila pravna obeseditev namenjena globalizaciji in izguba tržnega deleža odraža globalizacijo kot takšno. Ruska prepoved ni posledica globalizacije, ne z pravnega vidika, niti ne z gospodarskega vidika. Ravno nasprotno, gre za enostransko odločitev, ki je nastala zaradi druge enostranske odločitve, seveda, glede prepovedi uvoza iz Evropske unije. Zato globalizacijski kriteriji niso izpolnjeni. Na sklep je torej, da EGF ne moremo uporabiti kot eh, instrument, s katerim bi lahko ublažili posledice te prepovedi na agroživilski sektor. Še nekaj bi dodal v tem primeru bi morali dokazati izgube v regijah, eh, izgube več kot 500 delovnih mest, ne zgolj eh, izgub dohodka in eh, tržnega deleža. To bi bile dodatne zahteve v primeru, da bi bili osnovni kriteriji izpolnjeni, ampak sklenili smo tako ali tako, da EGF-a e ne moremo uporabiti v ta namen. Evropska unija in Evropska komisija spremata različne ukrepe, s katerimi želite izboljšati trenutno stanje, še posebej na področju agroživelske politike. Imamo tudi druge instrumente, naprimer Evropski socialni sklad, ki jih lahko uporabimo. V skladu z intervencijskimi kriteriji za delni skladov, seveda. To je sklep, ki smo ga potegnili iz analize za katero je zaprosil parlament. Hvala. Najlepša hvala. Najprej gospa Blinkevič Jute. Izvolite. Ja, rač. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila predstavniku komisije za to predstavitev in pojasnila. Še enkrat bi rada izpostavila dejstvo, da so bile najbolj prizadete balske države Litva, Latvija in Estonija. Zaradi zgodovinske tradicije je naše kmetijstvo in naš agroživilski sektor tesno povezan z Rusijo. Našo sosednjo državo, s, katerim, s katero imamo tudi nekatere zgodovinske povezave. Proizvajalci v agroživilske industriji so tako utrpeli veliko škode. Še vedno prihaja do izgub delovnih mest eh, na podeželju v določenih regijah. Če želimo ponuditi alternativna delovna mesta, se moramo resnično potruditi, ker to delo ni preprosto. In tako se začne ta začarani krok. Ljudje izgubijo službo, znajdejo se na robu družbe ali pa se odločijo, da zapustijo Litvo, da zapustijo Evropsko unijo. Unijo, v kateri se prebivalstvo tako ali tako že stara. To je velika izguba in zelo nevaren pojav. S komisijo sem se želela pogovoriti o morebitni uporabi EGF-a, o pomoči za naše kmetovalce. Dobila sem nekatere odgovore, ki so bili po mojem mnenju zelo formalni, češ, da ne razumemo težav, s katerimi se eh, soočajo ljudje, s katerimi govorimo. Da, razumem, da obstajajo eh, določbe, ki so upisane v EGF. Spomnim se našega dela v prejšnjem zakonodajnem sklicu, takrat smo se pogovarjali o uporabi tega sklada v kriznih situacijah. Razumem vašo razlago, pravite, da ne moremo uporabiti tega sklada, ampak to pomeni, da nimamo rešitev. Katere sklade, katera sredstva lahko uporabimo v takšnem primeru? To je vprašanje, na katerega moramo najti odgovor ruski embargo na države članice Evropske unije ni pojav globalizacije. Govorimo o političnih ukrepih, govorimo o posledicah politične krize in to so razmere, s katerimi se moramo soočiti. Ne smemo pozabiti, da imamo sosedo, katere dejanja ne moremo napovedati. Razumem, da sredstev z naslova EGF ne moremo uporabiti, ampak najti bi morali druge eh, načine pomoči za kmete. Ta sredstva je treba najti takoj, ker ljudje trpijo. Razumem vaša pojasnila, ampak razmere so tragične. Skupaj moramo najti pot iz te krize. Najlepša hvala, gospod Kukan. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi omenil, da so sankcije zoper Rusijo ena od redkih političnih možnosti, ki smo jih imeli po eh, okupaciji Krima, po umešavanju v situacijo v Ukrajini. Nažalost, Rusija ni ponudila pravega odgovora. Smo pa bili priča ruskim ukrepom zoper nekatere naše agroživilske proizvode. Sankcije nikoli, eh, vsaj v sodobnem političnem prostoru, niso najboljša odločitev, ampak evropski gospodarski blok ima zgolj mahko moč in nabor možnosti je za nas precej omejen. Mislim, da naši gospodarski interesi ne smejo prevagati glede na eh, varnost, glede na določena načela in vrednote, ki si jih delimo. Nekaj vprašanj imam za komisijo. Ali lahko komisija eh, komentira primere v eh, STO ali pripravljate Eh, oceno globalnega učinka na evropsko gospodarstvo. In še eno vprašanje, kateri gospodarski sektori so po mnenju komisije v največji nevarnosti dolgoročno gledano, če bo trenutni eh, režim sankcij še vedno veljal. Hvala. Hvala, gospod Gutierrez Prijeto. Sí, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Pogovarjamo se o tem, kdo bi moral plačati. Naši evropski kmetje so v nevarnosti zaradi posledic gospodarskih sankcij zoper Rusijo. To so na nek način logične in nujne posledice niso pa evropski kmete tisti, ki bi morali plačevati za naš boj za človekove pravice v okviru mednarodne politike Evropske unije. Se pa strinjam s predstavnikom eh, komisije. Strinjam se, da ne moremo uporabiti Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v ta namen. V prejšnjem zakonodajnem sklicu smo imeli podobno razpravo. Odbor je bil precej rezerviran, nismo želeli uporabiti uh, tako omejenih možnosti sklada. Ne bi smeli imeti sklada, ki je namenjen zgolj globalizaciji. Nismo želeli, da bi ta sklad naenkrat potem začeli uporabljati tudi za uh, druga področja, za kmetijstvo, za proizvodnjo mesa, uh, področja, ki imajo druge sklade pomembno pa je, da kmete kompenziramo, da jim ponudimo rešitev v večji meri kot sedaj. Nekatera mala podjetja, eh, mali gospodarski subjekti so v veliki nevarnosti. Grozi jim zamik pri dostopu do teh sredstev. Evropska unija ima evropski proračun, ima EGF, ampak ta proračun ni dovolj dober, da bi se soočili z izzivi, ki so pred nami. Borimo se z različnimi instrumenti, ki so komisiji na voljo, zato ker preprosto nimamo dovolj sredstev, s katerimi bi lahko rešili vsa vprašanja, s katerimi se danes soočamo. Kmalo bom zaključil. Mislim, da je bistvenega pomena, da čim prej omogočimo dostop do te pomoči. Gre za življenje eh, kmetov, majhnih podjetij, majhnih ljudi. Vzpostaviti moramo nov finančni instrument, ne smemo pa zato uporabljati eh, sklada, ki je namenjen delovcem in industriji. Najlepša hvala, gospod Ribero. Gospod predsednik, Eu, eh, em primeiro lugar, gostaria de informar os colegas que eu também sou membro da Comissão de Agricultura. Hvala lepa. Sem tudi članica odbora za kmetijstvo in tam se vedno znova pogovarjamo o tem. Ko govorimo o slavnem embargu, moramo vedeti, kateri so neposredni učinki na baltske države, po drugi strani pa imamo tukaj tudi posredne posledice, ki pa zadevajo celotno Evropo. Portugalska, naprimer, ni utrpela neposrednih posledic, čutimo pa že posredne posledice, recimo na področju proizvodnje mleka. Prihajam iz kraja, ker je mleko strukturni dejavnik. Prejšnji teden smo videli, da se je cena mleka znižala za 2 centa. Leta 2014, torej letos, je komisija uvedla vrsto ukrepov za to, da bi omejili škodo. Vendar pa ta problem se bo s časoma samo še ukrepil. Skoraj leto je že minilo in zdaj vidimo, da se ta embargo nadaljuje in zdi se mi, da se tu znajdemo v začaranem krogu. Embargo Za embargom, skratka, situacija se nadaljuje. Odbor za zaposlovanje je od komisije večkrat zahteval naj razpravlja o tem problemu. Vsaj sama sem se zauzela za to, da bi najprej proučili učinke, ki so nastali na področju zaposljivosti in zaposlovanja. Zakaj se v Evropski uniji prekinjajo delovna razmerja in mi skupaj s komisijo moramo poiskati oblike, načine za ustvarjanje novih delovnih mest. Žal moram reči, da pri komisiji nisem naletela na odprta všesa. Dve študiji obstajata o učinkih, učinkih tega, kako to vpliva na zaposlovanje. Take študije pa še ni. Na področju kmetijstva moramo temu posvetiti še zlasti veliko pozornost. Ne moremo enostavno govoriti o tem, da moramo ustvarjati delovna mesta na področju industrije kot primarnem sektorju. Tukaj govorimo o stvarih, ki zadevajo tudi celotno kmetijstvo. Pri analizi in iskanju novih virov financiranja ne smemo pozabiti na to, da ko govorimo o ruskem embargu, govorimo tudi širše o globalizaciji. Upam, da bo komisija pri preverjanju proračuna za leto 2015 razmišljala tudi o tem, da je potrebno kmetijstvo zaščititi, pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi višjo stopno brezposelnosti. V odboru za kmetijstvo se ukvarjamo s tem in ugotavljamo tudi, kako bi lahko uporabili rezervo, ki je namenjena drugim namenom. Če vemo, da imamo težavo z ruskim embargom, potem moramo reševati vse tiste probleme v kmetijstvu, ki so povezani z ruskim embargom. In tako je treba ravnati tudi pri proračunu. Hvala lepa. Goga. Gospod Gauga, najlepša hvala prihajam iz Litve. In mi predstavljamo 20 odstotkov tega izvoza, izvoza v Rusijo, tako da so posledice velike, tudi v prometnem sektorju, naprimer. Morda so posledice tam celo eh, večje kot pri samem izvozu kmetijskih proizvodov. Imam predlog za komisijo. Kaj, če bi premenovali ta sklad. Morda bi ga lahko premenovali v Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in embargo. Z eno besedo bi lahko rešili vse skupaj. Zadeve so preproste, ne vem, zakaj je vse tako zapleteno. In zahvalil bi se kolegici iz Češke, ki je podala ta predlog. To je zelo resen predlog. Dodajte eno besedo in težav ne bo več. Thank you. Is it <clears throat> No, ni tako preprosto. Gospod Eckart, morda bi morali dodati še sredstva, ne zgolj to eno besedo. Beseda je sedaj vaša, prosim vas, da odgovorite na vsa ta vprašanja. Najlepša hvala, ne vem, nažalost ne bom uspel odgovoriti na vsa vprašanja, ampak nekaj je jasno vse te povratne informacije, vse te pomisleke bom odnesel nazaj v našo institucijo. Želim namreč, da upoštevamo vsa različna mnenja, poleg tega, o čemer se že pogovarjamo. In te povratne informacije so bile za nas zelo uporabne. Razumem vas. Glede naziva, saj sami veste, da s tem ne bomo ničesar eh, rešili, gre namreč za pravni instrument, gre za uredbo, ki bi jo morali v tem primeru spremeniti in to vsebinsko. Veste tudi, da proračun tega sklada ne spada v standardni proračun, ampak v rezervo. Z eno samo besedo ne bi, nažalost, ničesar rešili še nekaj glede specifičnega vprašanja v zvezi z STO in globalnega učinka. Zaenkrat, nažalost, informacij glede tega nimam. Bomo pa o tem brez doma razpravljali. Kolegi iz Generalnega direktorata za kmetijstvo tesno sodelujejo s kmetijskim sektorjem v Evropski uniji in v prizadetih državah. omenili ste, da ste del odbora za kmetijstvo. Če vas zanima, bi lahko kolega iz Generalnega direktorata za kmetijstvo v eni minuti na kratko povzel dogajanje na njihovi strani. Oni so namreč tisti, ki dejansko sodelujejo s kmetijsko skupnostjo in eh, takoj bom predal besedo kolegici izvoli. Uh, Najlepša hvala. Dovolite mi torej nekaj besed v zvezi s tem. Člani in članice odbora za kmetijstvo bolje poznajo trenutno dogajanje, vedo, kaj se dogaja v generalnem direktoratu za kmetijstvo, ker se prav tako pogovarjamo o učinku embarga na proizvajalce v Evropski uniji. Ne bom se spuščala v podrobnosti glede tega, kar smo, kaj smo naredili, kakšne ukrepe smo sprejeli. Želela pa bi vseeno povedati, da smo želeli uravnotežiti neravnovesja na trgu. Že zdaj beležimo nekatere pozitivne trende. Obenem sodelujemo z generalnim direktorjem za trgovino in poskušamo najti nove trge. Ker je le mogoče, želimo odpraviti sanitarne in fitosanitarne ovire. Tudi tukaj smo zabeležili nekaj konkretnih pozitivnih rezultatov. Mislim, da vam lahko drugi kolegi podajo več informacij v zvezi s tem v pisni obliki, če vas to zanima. Še nekaj bi dodala. Kot veste, je komisar Čološ v prejšnjem kolegiju komisarjev začel z ukrepom za kompenzacijo izgube dohodka za zadevne proizvajalce. Zaenkrat še vedno pripravljamo analize glede tega gre pa za zelo široko analizo, ki jo spremlja nalektrena razprava. Govorimo namreč o številnih državah članicah in o številnih različnih sektorjih. Sredstva so precej omejena, tega se zavedamo. Komisija je v pismu dejala, da bo uporabila sredstva z naslova eh, rezerve za krizo. To pa financiramo Eh, z neposrednimi plačili. Razprava je torej zelo težavna, ampak o tem se bomo pogovarjali z državami članicami na različnih eh, ravneh, pa tudi v parlamentu, v odboru za kmetijstvo. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da ta odbor ne bo zadovoljen zgolj z razpravo, ki smo imeli danes. K tej temi se bomo vrnili in o tem bodo verjetno razpravljali tudi drugi odbori. Ta točka bo torej ostala na našem dnevnem redu. Veselimo se že prihodnih razprav. Veselimo se tudi natančnih informacij, dejstev, ki jih lahko uporabimo pri naših razpravah. Želimo vedeti, če obstajajo možnosti za sistemske spremembe. Vemo, da denarja ni več, da smo sredstva izčrpali, ampak morda lahko vseeno najdemo nekakšne rešitve za vsaj neko meje nabor sredstev, s katerim bi lahko pomagali tisti, ki so v največjih težavah. K temu se bomo torej vrnili, brez dvoma pa je to zelo pomembna točka za nas. To ne velja tudi eh, zgolj za nas ampak tudi za druge odbore, kmetijstvo, trgovino in tako dalje. Hvala za sodelovanje. Means, eh, understood... Če sem vas prav razumela, to pomeni, da se lahko lotimo zadnje točke na dnevnem redu. Prav tako gre za študijo, za katero smo prosili Želeli smo si študije na temo razpršenosti plač v Evropski uniji. Študija je sedaj dokončana. Gospod Kristjan Treber, gospod Enrique López Baco, gospod Raul Ramos, gospod Vincente Rovaela in gospod Giorgio Sorenak so avtori. besedo bom predala gospodu Raulu Ramosu, ki bo predstavil to študijo. Kratko in jedrnato, izvolite. Lepo zdrav, veliko veselje mi je, da lahko z vami delim rezultate študije in dobim tudi nekaj povratnih informacij. Vem, da je bil ta dan za večino izmed vas zelo dolg in naporen, tako da bom podal zgolj splošni pregled študije. Študijo ste eh, dobili, je na voljo, če ima kdo še kakšen komentar, smo vedno pripravljeni odgovoriti na morebitna vprašanja. Na kratko najprej o tem, zakaj smo študijo pripravili in kakšna je analiza. Kot veste, je neenakost eh, zelo pomembna tema že od sredine 80-ih let prejšnjega stoletja in nekateri programi fiskalne konsolidacije so še poslabšali vsaj percepcijo eh, neenakosti v zadnjih letih. Želeli smo ugotoviti, kaj se je zgodilo in kako je kriza vplivala na neenakost dohodkov in plač. Če si pogledamo uradne podatke o neenakosti, dohodka, lahko uporabimo podatke Eurostata, ki jih ta redno objavlja. Ekonomisti pogosto uporabljajo poseben kocijent, ki sega od nič do ena. Kaže, da je bodisi distribucija dohodkov eh, enaka pri nič, oziroma da so razlike velike pri ena. analizirali smo države članice in ugotovili, da se je v polovici držav neenakost povečala. Nimamo možnosti, s katerimi bi sledili evoluciji, smo pa zbrali podatke uradnih služb različnih držav članic. Poskušali smo ugotoviti, kateri so trendi na področju neenakosti in s pomočjo teh trendov na to pojasniti, kaj je na to vplivalo. Neenakost se je torej v zadnjih letih povečala, zadnje podatke imamo iz leta 2011. Ne vemo, kaj se je zgodilo v zadnjih nekaj letih. Imamo tudi ekonometričen model s katerim lahko s pomočjo empiričnih dokazov eh, sklepamo, kateri dejavniki so vplivali na spremembe. Imamo različne gospodarske sile in tržne sile, ki so na to vplivali, ne zgolj kriza. Neenakost ni zgolj posledica neenakosti plač, ampak tudi sprememb drugih eh, virov dohodka in sredstev. tukaj lahko vidimo razpršenost plač. Imamo visoko raven heterogenosti v različnih državah članicah in to velja za eh, nekaj zadnjih let. Če si pogledamo trende, lahko vidimo, da smo uporabilo, uporabili različne podatke. Tole so informacije, ki smo jih dobili plačna enakost se je povečala za približno dve tretjini držav članic Evropske unije. Ta variacija ni tako velika in velja zgolj za letne plače. Variacija v plačah je torej posledica sprememb pri zaposlovanju oziroma pri brezposelnosti. Veliko je odvisno tudi od porasta Eh, nizkoplačanih delovnih mest. Na levi strani imate številke, ki odražajo povprečno plačo in plačami, ki, ki jih dobijo najslabše plačani, tisti, ki predstavljajo 10 odstotkov povprečne plače. V večini držav so se razlike povečale med leta, letoma 2006 in 2011. To so države, ki so nad črto. Na levi strani imamo te številke v povezavi z nizkoplačanim delom, ki predstavlja dve tretjine povprečne plače. Pri nekaterih državah se je to razmerje povečalo, pri drugih pa ne spremembe v neenakosti tekom krize ne moremo pripisati spremembam v delovni sili. Ampak nekatere spremembe na trgu, naprimer kolektivne pogodbe, so na to vseeno vplivali. Povečala se je tudi vloga institucij. Če si pogledamo, kaj se je zgodilo tekom krize z vidika treh eh, najrelevantnejših institucij z vidika eh, minimalne plače in tako dalje, smo lahko videli, da do dramatičnih sprememb ni prišlo. Zaradi stabilnosti eh, poprečnih plač oziroma paca poprečnih park v nekaterih državah zaradi krize se je povečalo razmerje med poprečnimi in nizkimi plačami. Poskušali smo ugotoviti, kakšen je bil učinek teh institucij na razvoj neenakosti plač. Ugotovili smo, da je prišlo do učinka še posebej na nižji ravni. Če si pogledamo nekatere specifične države, lahko vidimo, da so bili rezultati različni. Vse to najdete v poročilu in eh, v podrobnosti se sedaj ne bom spuščal. Vse, kar smo ugotovili, je, da je veliko odvisno od eh, kolektivnih pogodb. Imamo tudi nekatere dodatne načine nadzora. Pogledali smo si na primer učinek globalizacije, tehnoloških sprememb in zanimala nas je tudi posledica zaradi spremembe poslovnega cikla. Globalizacija lahko na nek način pojasni neenakost. Izboljšanje konkurenčnosti v nekaterih eh, sektorjih prav tako vpliva na smanjševanje neenakosti plač. V zadnjem delu smo poskušali oceniti vpliv teh determinant. Želeli smo ugotoviti, kako eh, vpliva razvoj neenakosti plač na splošno neenakost. V polovici držav članic je prišlo do povečanja in želeli smo ugotoviti, če je ta posledica povezana zgolj eh, z neravnovesi plač ali tudi zaradi drugih virov dohodka. Mislim, da lahko lotimo razvoj eh, plač, dohodkov, transferjev ter tudi drugih dohodkov, naprimer socialnih z vidika kapitala, pa tudi z vidika davko. Dovolite mi, da se dotaknem še zadnjih številk, ki jih imamo tukaj. Med letoma 2006 in 2011 smo ugotovili naslednje. Neenakost plač seveda igra pomembno ulogo in eh, razlaga neenakost dohodkov. To lahko vidimo tudi v tem prvem delu, kjer je govora o koeficijentu korelacije. To je pozitivno, večja neenakost plač pomeni večjo neenakost dohodkov. Glavni razlog za neenakost dohodkov pa je sprememba pri neenakosti kapitalskega dohodka. Tudi davki so odigrali uh, vlogo pri destabilizaciji če so davki pravilno oblikovani, bi morali zmanjševati eh, neenakost. Naš glavni sklep je naslednji. Neenakost plač ima pomembno vlogo pri neenakosti dohodka, ni pa glavni dejavnik, vsaj v tem obdobju, ki smo ga analizirali. Obstajajo pa nekatere gospodarske sile, ki so prav tako odigrale pomembno vlogo eh, pri tem področju. Hvala. Hvala lepa. Zdaj lahko postavljate vprašanja. Juta Štajnrok. Ja, najprej iskrena hvala za to predstavitev. Zelo škoda se mi zdi, da je zajeto samo obdobje do leta 2011. Namreč tudi po letu 2011 so bili v Evropi sprejeti ukrepi, ki so po mojem mnenju imeli velik učinek in morda tudi prispevali k razvoju na dolgi rok. In ko pravite, da se razkorak med plačami ni povečal, si lahko predstavljam, da smo z politiko varčevanja v zadnjih treh letih, z okvirnimi pogoji, ki smo jih imeli v Evropi, prispevali k temu, da je šel razvoj v drugo smer. Če zberem vaše izjave, plače so se s krizo nasplošno znižale, ampak seveda, To je slabo tudi za razvoj konjunkture, na katerega čakamo. Politika vrčevanja je v nekaterih državah plače bistveno znižala. Dejali ste tudi močnejša konkurenca, večja deregulacija bi imela ogromen vpliv na neenakost. Ali ste imeli v mislih konkretne sektorje, za katere lahko rečete, tam eh, je prišlo do deregulacije, tam je prišlo do večje konkurence in s tem se je neenakost plač povečala. Konjunktura v Evropi mora temeljiti na tem, da se proizvedeni izdelki tudi prodajajo. Kako bi lahko povečali notranje povpraševanje, katere ukrepe je treba tu sprejeti in znižanjem plač se kasneje zgodi tudi to, da se zmanjšajo prihodki od davkov in s tem tudi prihodki v pokojninske zdravstvene sisteme. Ali vemo, kakšni so bili učinki? In ne nazadnje, dejali ste, da kolektivne pogodbe med socialnimi partnerji niso imeli kakšnih učinkov. Oziroma dejali ste, da tam, kjer ni kolektivnih pogodb, so neenakosti največje. Ali naj torej rečemo, da bi potrebovali veliko večjo Eh, avtonomijo, tako kot se to že dogaja. Bi se morali vrniti ponovno na to? Okay, Hvala lepa za zanimivo vprašanje in pripombo. Povsem se strinjam, da je škoda, da nimamo bolj svežih podatkov, ampak dejstvo je, da ne moremo spremeniti, kako se izvajo te raziskave, tudi so zamude pri dostopanju do podatkov in ravno zato je nujno, da opravimo tako statistično operacijo na evropski ravni, ampak s tem gre pač v štric to, da prihaja do zamud. Glede neenakosti plač ob izhodu iz krize in kako je izguba kupne moči vplivala in še vpliva na oživitev gospodarstva v nekaterih državah. Strinjam se, plačna neenakost je postala veliko bolj eh, intenzivna v nižjem delu te porazdelitve in to seveda resno vpliva na najrevnejše delavce v teh državah. To vpliva tudi na popraševanje eh, oziroma na potrošnjo, agregatno popraševanje in tako dalje. Tudi če upoštevamo učinek na skupno popraševanje, v nekaterih državah vidimo, da je prišlo poleg zničene inflacije tudi do mm, vse večje konkurenčnosti, tako da se je izboljšal izvoz. Torej, končni učinek je veliko teže ugotoviti, kot pa samo, če pogledamo potrošnjo. Vsekakor pa to ni bil namen projekta. Projekt se je osredotočal zgolj na to, katere so tiste determinante in ne katere so končna posledica. Ampak to, kar ste omenili, bi bilo zelo eh, zanimivo upoštevati pri nadaljnih raziskavah. Hvala lepa. Še kako vprašanje? Še kaj v zvezi s tem poročilom? Če ne, Hvala lepa. Hvala za vaše poročilo. Mislim, da bo zelo zanimivo. Namreč, ko bomo naročili naslednje poročilo čez nekaj let, bomo lahko primerjali, kakšen je položaj danes in kakšen bo položaj po krizi. In mislim, da bi to lahko bilo zelo korisno. Tudi za Juto Steinrock in za me, pa tudi za druge poslance v tem odboru, ki